Eh, good afternoon, ladies and gentlemen. Lep pozdrav, dame in gospodje. Lepo bi vas poprosil, da se posedete. Začeli bomo čez kako minutko. Tako da imate še malenkost prostega časa, da se udobno posedete tu v tej dvorani. In seveda tudi zaključite z vznemirljivimi pogovori. Dovolite mi, da vas vse prav lepo pozdravim. V prvi vrsti pa pozdravljamo naši sredi kandidatko za podpredsednico komisije in komisarko za energetsko unijo, gospo Alenko Bratušek. Gospa Alenka Bratušek je nekdanja predsednica vlade Slovenije. To naše javno zaslišanje, to javno predstavitev, so organizirata odbor za okolje, javno zdravje in eh, varnost hrane, predsednik katerega je kolega Giovanni Lavija, in odbora za industrijo, raziskavo, raziskave in energetiko. Sam sem predsednik tega odbora. To je naše drugo skupno zaslišanje te vrste in eh, oba predsednika odbora bova, so predsedovala temu zaslišanju. Dovolite mi, da vas tudi vse prisotne prav lepo pozdravim tu v tej dvorani, torej člane in članice obeh parlamentarnih odborov, prav tako pa tudi predstavnike civilne družbe nevladnih organizacij, gospodarstva, držav članic. to današnje javno zaslišanje prenašamo tudi neposredno preko spleta na spletni strani Evropskega parlamenta. To pomeni, da nas eh, danes lahko spremljajo vsi evropejci, ki jih tudi pozdravljam. Dovolite mi, da povem, da je vsak od odborov odgovoren za energetsko politiko in za delovanje notranjega energetskega trga, vključno z zanesljivo oskrbo, promocijo energetske učinkovitosti, vrčevanjem z energijo, razvojem obnoljivih virov in uporabe obnoljivih virov energije, promocija energetskih eh, povezav, vključno z vzpostavitvijo in razvojem transevropskih omrežij v energetskem sektorju. Energetska politika bo nedvomno zelo visoko na agende prihodnega zakonodajnega obdobja in zato je zelo pomembno, da kandidatka za podpredsednico in eh, komisarko obrazloži, kako se namerava lotiti številnih izzivov na tem področju. Zelo dobro vemo, da so vprašanja, kot je konkurenčnost, kot je zonanja politika in industrijska politika, da so to vprašanja, ki lahko predstavljajo zelo pomemben sestavni del izgradnje energetske unije. Vsi, spoštovani kolegi iz odborov Envi in ITRE, ste vse dokumente prejeli unaprej in sicer pismo o nalogah kandidatke, njen življenjepis, izjavo o finančnih interesih in prav tako mnenje odbora. Juri o te izjavi o finančnih interesih, prav tako ste dobili vse odgovore, pisne odgovore na naša pisna vprašanja. Gre za tako imenovani vprašalnik, ki ga imate vsi pred seboj. In še zadnja zadeva, preden besedo predam spoštovanemu kolegu sopredsedujočemu. Parlament ovrednoti in oceni kandidate za komisarje na podlagi njihove splošne usposobljenosti, evropske zavezanosti ter osebne neodvisnosti. Prav tako ocenjujemo poznavanje prihodnjega portfelja vsakega kandidata za komisarja in seveda tudi njihove veščine komunikacije. To so torej glavne naloge našega zaslišanja. Gospod sopredsedujoči, izvolite. Grazie, kolega. Hvala lepa, kolega Buzak. Tudi sam bi rad pozdravil kandidatko za komisarko in podpredsednico za energetsko unijo, gospod Linko Bratušek. Gospa Bratušek je upravljala številne funkcije v okviru slovenske vlade. Svojo politično kariero je začela leta 2011, ko je bila izvoljena v nacionalni parlament. Bila je zadolžena tudi za odbor za proračun in proračunski nadzor. Februarja 2013 je postala ministerska predsednica v Republiki Sloveniji. Bila je prva ženska, ki je zauzela to funkcijo. Aprila 2014 je prevzela tudi odgovornost na področju Ministrstva za zdravje. Na svojih področjih delovanja naj bi skupaj z Evropsko komisijo sklejevala delo različnih komisarjev, še posebej komisarja za podnebne spremembe in energijo in komisarjem za okolje in ribištvo. Ta dva portfelja pravzaprav pokriva ta področje delovanja odbora NV. Na področju energetske politike si želimo spostaviti odporno energetsko unijo. Želimo si, da bi oblikovali daljnosežno energetsko politiko, spodbuditi je treba delovanje, podati je treba tudi ustrezne pobude, zato da bi Evropska unija delovala enotno zlasti v pogajanjih s tretjimi državami. Odgovorni boste tudi za to, da se spodbudi potencial v okviru energetske unije, ko gre za ustvarjanje delovnih mest, ko gre za gospodarsko rast, ko gre za obnovljive vire energije. Vaš portfelj je torej še v posebnem interesu odbora Envi, ki mu predsedujem. Že dolgo časa se zauzemamo za to, da bi oblikovali ambiciozno učinkovito podnebno politiko, da bi vzpostavili tudi nizko oglično gospodarstvo, da bi spodbudili zeleno trajnostno rast. Rad bi podaril predvsem to, da mora Evropska unija odigrati pomembno vlogo v mednarodnih podnebnih pogajanjih, V Parizu bo leta 2015 potekal vrh na to temo. Potrebujemo tudi ustrezen pravni okvir za podnebne politike v luči roka 2030. Oblikovati je treba tudi ustrezni energetski trg, poskrbeti je treba tudi za ETS. Toliko na kratko vodoma besedo predajam nazaj kolegi Buzeku, ki bo tudi pojasnil, kako bo potekalo današnje zaslišanje. Izvolite. Kolik, Hvala lepa, spoštovani kolega. Hvala tudi za te uvodne besede. Naj povem takole. Na začetku tega zaslišanja bo kandidatka za podpredsednico podala otvoritveno izjavo, uvodno izjavo. Pri odboru ITRE je bil ta uvodni del običajno 15-minutni, pri odboru ENVI 10-minutni. Zato so se s sopredsedujočim dogovorila, da sprejmeva kompromisno rešitev 12 minut. To je nekje vmes med navadami odbora Envi in navadami odbora ITRE. In eh, gospa kandidatka je tudi bila obveščena o tej odločitvi, tako da je tudi ona pripravljena za teh 12 minut. Gospa kandidatka bo potem dobila tudi 5 minut na zaključku današnjega srečanja, da poda zaključno izjavo. Torej, po uvodni izjavi sledi 45 vprašanj, kot običajno, 3 minute za vsak eh, sklop, 1 minuta za vprašanje, 2 minuti za odgovor. Vsem eh, kolegom in tudi gospej kandidatki sporočam, da vas prosim, da spoštujete predviden čas za govor petsekundna toleranca bo za poslance in desetsekundna toleranca za gospo kandidatko. Po tem času pa bomo mikrofon primorani izključiti. Običajno nismo tako neuljudni, ampak eh, načeloma pa ta pooblastila imamo, to morate vedeti. Torej, deset sekund pred eh, zaključkom vsakega sklopa bo začela utripati lučka, tako da boste videli, gospa kandidatka, dve zvezdici, ki boste utripali pred vami na desni strani. Prvi krok vprašanj bo, bo zastavili predstavniki političnih skupin. Tolmačenje je na voljo v vseh 23 jezikih, to pomeni, da lahko vsi govorite v svoji materinščini. Dejstvo je, da je pomembno, da ne govorite prehitro, kajti pomembno je za vse nas, da imamo tudi kar se da kakovostno tolmačenje. Kot že rečeno, bo to zaslišanje neposredno prenašeno tudi na spletni strani, prav tako bo na tej spletni strani možno najti posnetek današnjega zaslišanja. Tako zdaj pa začnemo z dejanskim zaslišanjem po vseh teh tehničnih obvestilih. Spoštovana gospa kandidatka, spoštovana nekdanja predsednica vlade, Beseda je vaša. You, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci, dame in gospodje. Pred nami je pet najzahtevnejših let in prepričana sem, da bodo ta leta ključnega pomena za Evropsko unijo. Kriza je imela uničujoče posledice v številnih državah članicah. Brezposelnost med mladimi je v večini Evrope na nespremljivi ravni. Naš izziv je, da Evropska unija odgovori na potrebe svojih državljanov. Prihodnih pet let bo ključnega pomena za ponovno vzpostavitev zaupanja v to inštitucijo. Zato mora biti agenda za delovna mesta rast, pravičnost in demokratične spremembe uspeh. Ta agenda bo lahko izvedena le z pomočjo močne ekipe in z pomočjo medsebojnega sodelovanja. V tem medsebojnem sodelovanju je po mojem mnenju Evropski parlament eden izmed ključnih partnerjev Evropske komisije. Obljubljam vam, da bom storila vse, kar je v moji moči, da ukrepim sodelovanje med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Kot nekdanja predsednica vlade in poslanka, se popolnoma zavedam pomena Evropskega parlamenta pri iskanju rešitev in pri izvajanju naše skupne agende v korist državljanov Evropske unije. Dragi poslanci, v veliko čast mi je, hkrati pa to čast sprejemam tudi z veliko ponižnostjo, da sem lahko danes tukaj kot kandidatka za podpredsednico Evropske komisije, kot kandidatka za komisarko za energetsko unijo. Moja država Slovenija je v Evropsko unijo vstopila pred desetimi leti. Zame so se takrat uresničile sanje. Jaz in moja generacija dobro vemo, da je Evropska unija naš dom. Evropska unija je rešitev in ne težava. Vzpostavitev energetske unije bo povezala države članice na področju energije in podnebne politike in lahko postane temelj evropske strategije v boju proti krizi. To je dejal predsednik Juncker in to je tudi moja vizija. Zagotoviti moramo energetsko varnost, zagotoviti moramo konkurenčnost evropske industrije na globalnem trgu. Poskrbeti moramo za trajnostno zeleno rast in si zastaviti jasne podnebne cilje. To so glavni izzivi današnjega časa. Do pred kratkim sem bila članica Evropskega sveta in zato se popolnoma zavedam, kako zapletena tema je eh, tema energetskih vprašanj. Sodelovala sem pri strateških razpravah na ravni Evropske unije, poleg tega pa sem poskrbela tudi za izvajanje potrebnih ukrepov na nacionalni ravni. Med drugim sem ponosna tudi na to, da sem, ko sem bila predsednica vlade zagotovila, da je Slovenija popolnoma izvedla tretji energetski svižen. Dame in gospodje, predsednica vlade sem postala v enem izmed najtežavnejših obdobij v zgodovini naše mlade države. Z dobro usmerjenimi in doslednimi politikami, ki so temeljile na evropskih načeljih in zavezah, smo poskrbeli za to, da je Slovenija našla pot iz najhujše gospodarske krize. Verjamite mi, vajena sem delati pod eh, velikim stresom. Vem pa, da je včasih potreben nežen ženski čut, da se zadeve umirijo. Sedaj pa dovolite, da povem nekaj besed o mojem imenovanju za kandidatko za komisarko. Kot najbrž veste, je bil rok za uložitev kandidatur konec julija. Ker nismo mogli doseči sporazuma med koalicijskimi strankami in ker nismo imeli soglasja glede enotnega kandidata, smo imeli le dve možnosti. Ali v Bruselj ne posredujemo imena nobenega kandidata in počakamo, da to stori nova vlada ob koncu septembra in vsi si lahko predstavljate, kakšne posledice bi to imelo za imenovanje nove komisije ali pa pošljemo seznam imen. Ta kratek seznam so sestavljala tri imena. Na tem seznamu je bilo tudi moje ime in končno odločitev je sprejel predsednik Juncker. To so dejstva. In to je vse, kar lahko povem na to temo. Naj se sedaj vrnem k našemu skupnemu izzivu - vzpostavitvi energetske unije. Moja država ni edina država članica Evropske unije, ki je zaradi svojega geografskega položaja izpostavljena velikemu tveganju, kar zadeva oskrbo z energijo. Poleg tega smo v veliki meri odvisni od le enega dobavitelja, ki prihaja izven Evropske unije. Prepričana sem torej, da se nobena država članica Evropske unije za energetskimi jezivi ne more soočiti sama potrebujemo enotno združeno Evropo, ki bo govorila z enotnim glasom na mednarodni ravni, poleg tega pa potrebujemo dobro delujoč notranji energetski trg. Številke kažejo, kako zelo pomemben je projekt energetske unije. Evropska unija uvaža 53 odstotkov svoje energije. Vsak dan torej uvozimo za eno milijardo evrov energije. Leta 2013 so stroške energije znašali 400 milijard evrov in so torej predstavljali eno petino našega skupnega uvoza. Odvisnost od uvoza predstavlja veliko tveganje. Če ga povežemo z odvisnostjo od le enega partnerja, pa lahko hitro ugotovimo, da se lahko stvari izmaknejo nadzoru. Dejstvo je, da je šest držav članic odvisnih od le enega tujega dobavitelja zemljskega plina. V številnih drugih državih članicah pa izpostavljenost presega 60 odstotkov. Te številke kažejo, kako zelo pomembna je naša vizija. Vizija Evropske unije z odporno energetsko unijo. Energetska unija, podnebni ukrep in zelena rast, to so tri pojme, ki so tesno povezani. Moja vizija je odporna energetska unija, ki bo imela daljnosežno podnebno politiko. In ta vizija temelji na treh temeljih. Okrepiti moramo notranji trg in poskrbeti za varnost oskrbe z energijo z diverzifikacijo energetskih virov, z povezavo infrastrukture in z okrepitvijo in z skupno prisotnostjo na mednarodnih energetskih trgih. Drugič. Vzpodbujati moramo uporabo obnovljivih verov energije. Okrepiti moramo evropsko vodstvo na področju tehnologije, raziskav in razvoja. Poskrbeti moramo za pobude, za ulaganja, okrepiti moramo javno ozaveščanje in okrepiti tržne sile, zato da bi poskrbeli za konkurenčne cene energije. Tretjič. Okrepiti moramo trajnostni razvoj in pa zeleno rast. Pri tem moramo ohraniti vodilno vlogo Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam. Doseči moramo cilje za leto 2020 in si zastaviti ambiciozne cilje za obdobje do leta 2030. Zagotoviti moramo pobude za zmanjšanje energetske potrošnje in okrepiti moramo energetsko učinkovitost. Dobro se zavedam, da se danes zdi, da je odnos z Rusijo ključnega pomena za varnost oskrbe z energijo Evropske unije. Ja, seveda, kratkoročno to tudi drži. Temu moramo namenjati veliko pozornosti, vendar pa to še ni vse. Ne smemo pozabiti tudi na dolgoročne izzive ki predstavljajo še veliko večje tveganje oziroma bi lahko predstavljali še veliko večje tveganje za Evropo in njene državljane. Doseči moramo svoje podnebne cilje, hkrati pa moramo ukrepiti konkurenčnost evropske industrije. To morata biti glavni prednostni nalogi. Trdno verjamem, da nujno potrebujemo notranji energetski trg in verjamem tudi, da moramo uresničiti dogovorjene podnebne cilje izvesti moramo svežen 2020. Poleg tega pa tudi svežen obsežnih ulaganj, ki jih je napovedal gospod Juncker. To je pravi odgovor na gospodarske in podnebne izzive današnjega časa. Le okrepljena ulaganja v energetsko infrastrukturo, v čiste okolju prijazne tehnologije in v ekološko učinkovitost nas lahko popeljejo iz energetske slepe ulice. Energetski okvir za obdobje do leta 2030 predstavlja dobre smernice za naša naslednja dejanja. Dame in gospodje, seveda bo za to potrebnega veliko časa in tudi veliko trdega dela, poleg tega pa bo potrebno tudi sodelovanje med inštitucijami. Zagotavljam vam, da sem povsem pripravljena sodelovati s tem parlamentom in z odboroma ITRE in ENVI proučimo izzive skupaj. Odločimo se o konkretnih dejanjih in zauzamimo se za ambiciozno uresničevanje energetske unije in pa ciljev podnebne agende. Na ta način bomo poskrbeli za spremembe, za spremembe, ki bodo zagotovile gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Hkrati bomo na ta način poskrbeli za znižanje energetske potrošnje in ukrepili energetsko varnost. Na ta način bomo začeli proizvajati cenovno dostopno in tudi okolju bolj prijazno energijo. Zagotovili bomo zeleno rast, ki jo, Evropa, ki jo bo Evropa v prihodnosti še kako potrebovala. Evropa je v preteklosti pokazala, da lahko doseže gospodarsko rast in zniža energetsko potrošnjo. Ampak sedaj moramo storiti še več in naši državljani se tega zavedajo. Skoraj 50 odstotkov naše energije je namenjene za ogrevanje in hlajenje. Torej lahko na tem področju še veliko privrčujemo. Tukaj lahko ubijemo več kot dve muhi na en mah. Energetska obnova stavb lahko poskrbi za ustvarjanje novih delovnih mest, krati lahko na ta način znižamo izpuste CO2 -ja in zmanjšamo odvisnost Evropske unije od uvoza. In to je trajnostna rast, ki jo Evropa potrebuje. Prizadevala si bom za to, da bo velik del svežnja 300 milijard evrov, ki jih je predsednik Juncker napovedal v svojem uvodnem govoru, namenjenih za projekte, ki bodo zagotavljali energetsko učinkovitost in ki bodo spodbujali zeleno rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi. To je edina prava pot za Evropo. Da bi dosegli te cilje, pa bomo seveda morali učinkovito sodelovati in se osredotočati na zares pomembne projekte. To bo morala početi tudi Evropska komisija v okviru agende za delovna mesta, rast, pravičnost in demokratične spremembe. Bom prevzela aktivno ulogo na dveh pomembnih področjih. Usmerjala in usklajevala bom delo svojih kolegov, komisarjev na področju, ki se nanaša na energetsko unijo. Moja naloga bo, da poskrbim, da bomo ideje in rešitve z posameznih področji povezali v strateško trdno in dobro usklajeno politiko. Poleg tega bom podpirala tudi podpredsednika Katajnena pri uresničitvi najpomembnejšega cilja, torej pri zagotavljanju delovnih mest rasti in ulagan. Poleg tega bom tesno sodelovala tudi z visoko predstavnico in podpredsednico Federico Mogherini, da bi zagotovila, da bodo naše politike učinkovite tudi na mednarodni ravni. Najlepša hvala. En stavek še v zaključek. Dragi poslanci, najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa se bomo lotili vprašanj predstavnikov političnih skupin, začenši s predstavnikom Evropske ljudske stranke, gospod Krišjanis Karinš. Izvolite. Najlepša hvala, gospod Bratušek. Morda znate govoriti, ampak moje vprašanje je, ali dejansko to tudi znate početi. Naj razložim. Ko nekomu gori hiša, običajno sosedje pridejo pomagati in tisti, čigar hiša gori, je zelo vesel takšne pomoči. Ampak, ko so bile finance v vaši državi pod hudim pritiskom, ste vi kot predsednica vlade zavrnili pomoč evropskih sosedov. In tu je moje vprašanje. Ali niste zavrnili evropske finančne podpore z argumentacijo, da želite ohraniti neodvisnost svoje države, slogan je kot eh, Evropa že ne bo okupirala Slovenije. Kot eh, močna podpornica neodvisnosti eh, držav članic me zanima, kako boste sposobni ustvariti Evropsko energetsko unijo, ki naj bi vam bila poverjena, saj ta energetska unija vendarle na nek način posega v neodvisnost držav članic. Kako to razumete? Hvala za vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala za vprašanje, spoštovani uh, poslanec. Ja, prepričana sem, da je prav, da na evropski ravni obstaja mehanizem uh, pomoči, če država to uh, potrebuje. Uh, sem pa ponosna, da je Slovenija svoje probleme lahko uh, rešila sama. Uh, pomembno se mi zdi da slovenija kljub temu da so jo vsi uvrščali v državo ki bo naslednja padla na kolena in potrebovala pomoč tega ni potrebovala tudi skupaj ko je sloveniji uspelo smo tudi skupaj kot evropa pokazali da je konec domin ki padajo in da države znajo same reševati svoje probleme in nismo zavrnili pomoči preprosto smo znali sami rešiti svoje probleme in na to sem še danes zelo ponosna. Eh, energetska unija eh, je ena izmed ključnih eh, nalog v naslednjih petih letih in strinjam se z vami da bo potrebno veliko sodelovanja če smo si skupaj postavili cilj da postavimo na noge energetsko unijo je pomembno da bodo države pri tem sodelovale eh, tudi naprej eh, da so cilji ki smo si jih zastavili res naši skupni cilji in eh, seveda bomo pri tem potrebovali tudi vašo pomoč sama komisija sama podpredsednica bom težko izpeljala in dosegla zastavljene cilje skupaj z državami in skupaj z vami je pa to prav, je pa to prav gotovo dosegljiva stvar. Hvala lepa. Naslednja v imenu skupine SD, gospa Kathleen Van Bremt. Hvala lepa in pozdravljeni, gospod kandidatka. Koncept energetske unije je še vedno dokaj nejasen in veliko vprašanj bo s tem v zvezi. Ampak mene zanima natančno, razmerje, ki ga boste vi imeli kot podpredsednica Komisije za energetsko unijo, eh, do komisarja, ki bo de facto odgovoren za energetiko in podnebje. Kako poveste, kakšna je razlika med tema dvema vlogama, oziroma če ni te razlike ali vsaj jasne razlike, me zanima, kaj boste vi počeli, kakšne bodo vaše naloge. Da bom bolj jasna na temu, dodam še bolj specifično vprašanje. Kdo bo, na primer, odgovoren za to, da bo določal cilje za energetsko učinkovitost in cilje za obnovljive vire. Bo to komisar za energijo in podnebje ali pa bo to podpredsednica za energetsko unijo. Če ste to vi, potem me zanima, kakšni so vaši cilje glede energetske učinkovitosti in obnovljivih virov. Hvala lepa. Odgovor, prosim. Najlepša hvala za uh, vprašanje, spoštovana uh, poslanka vem da je veliko pomislekov glede organizacije eh, nove komisije jaz sem prepričana da je predsednik juncker dobro premislil preden je predlagal takšno obliko in kot sem povedala že v uvodnem govoru sem prepričana da vas bomo s svojim delom uspeli prepričati eh, da bo naša komisija delala učinkovito oziroma učinkoviteje. sama bom koordinirala in usmerjala delo več komisarjev z enim samim ciljem da združimo naloge da združimo cilje s posameznih področij v enotno smer v enoten cilj. Eh, verjamem da eh, bomo uspeli dogovoriti eh, na začetku ko če bom seveda dobila vašo podporo da se bomo znotraj komisije dogovorili za način dela in bomo uspešno opravljali uh, to delo. Uh, kar pa se tiče uh, ciljev, odgovornosti za doseganje ciljev, uh, pa jaz mislim, da je bolj pomembno kot to, kdo bo za te cilje odgovoren, da si zastavimo ambiciozne cilje in jih vsi skupaj, uh, vsi skupaj stremimo za temi cilji, da se jih uh, doseže. In na koncu seveda kot komisija nosimo odgovornost za vse zastavljene cilje in uh, vse stvari, ki jih bomo delali. Thank you very much. Uh, dziękuję bardzo. Hvala lepa. Naslednji je gospod eh, Marek Grobarčik v imenu skupine EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa kandidatka za komisarko. Energetska unija je ključni element energetske varnosti Evropske unije in zanesljive oskrbe. Mislim, da je to temeljega pomena v kontekstu dobave energentov in energetskih surovin. In to je še posebej pomembno z vidika energetske varnosti dobav z vzhoda. Trenutne razmere zahtevajo hitre in odločne ukrepe v smeri energetske varnosti in zanesljive oskrbe, sploh v luči ravnanja Rusije. Eh, v vaši izjavi ste dejali, da nam boste predstavili kratkoročne in srednjeročne ukrepe. Moje vprašanje je, kateri element uredbe o zanesljivosti oskrbe s plinom je ključnega eh, pomena in eh, mora biti tudi predmet hitre ocene oziroma hitrega vrednotenja. Drugo vprašanje, če bo Rusija prekinila z dobavo plina Evropi, kdo po vašem mnenju naj bi bil nadomestni dobavitelj? Hvala lepa, odgovor prosim. Najlepša hvala, spoštovani poslanec in ja, res je varnost uh, oskrbe uh, eden izmed uh, ključnih uh, ali pa temeljnih kamnov energetske unije. In res nas pravzaprav uh, situacija, v kateri smo se v tem trenutku znašli, sili, da reagiramo hitreje, kot bi uh, sicer. Plinske krize v Evropi smo že imeli in uh, nekako težko rečem, da smo danes bistveno bolj pripravljeni, uh, kljub temu, da smo leta 2009 čutili nekaj podobnega. Seveda bo treba stvari reševati kratkoročno in dolgoročno. Dolgoročno z močnejšim notranjim trgom, z bolj povezano infrastrukturo in z možnostjo pretoka uh, energije, če lahko tako rečem. Eh, imenujem med državami med regijami in tudi med posameznimi deli znotraj držav ki danes eh, niso povezani. skratka boljša eh, infrastruktura do konca zgrajena infrastruktura bo je nujno potrebna za večjo varnost energetsko. kratkoročno pa mislim da moramo prav v kratkem pripraviti nekakšen emergency plan jaz mislim da na direktoratu to že uh, pripravljajo delajo uh, tako imenovane stresne teste uh, če se uh, dobava uh, plina zmanjša oziroma uh, ukine čeprav je treba povedati da se to do sedaj uh, ni še pravzaprav nikoli naredilo in seveda bi ob tem pogledali tudi druga dva največja dobavitelja, eh, to je Norveška in Mediteran. Thank you much, Hvala lepa. Frederik eh, Federli v imenu skupine ALDE. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala tudi za vaše uvodne besede, gospa kandidatka za komisarko. Ti dve silnici, podnebne spremembe na eni strani in geopolitika na drugi, pomenite, da smo na razpotju, eh, nam je to všeč ali ne. Če ne bomo zdaj ukrepali, bomo prišli do situacije, ko bodo naša zaposlitve, industrija eh, in blaginje odvisne od eh, turbulenc v Rusiji in na Bližnjem vzhodu. Bolje bi bilo, če bi se na silo odločili za energetsko učinkovitost in neodvisnost. Na ta način bi ustvarili delovna mesta v Evropi, znišali emisije in tudi zmanjšali naše subvencije diktatorjem. Moje vprašanje vam, gospod kandidatka za komisarko, je, kako namaravate vi kot podpredsednica zagotoviti, da bo eh, vaša skupina komisarjev pospešila to, eh, ta energetski prehod, da bo Evropa postala globalna vodilna sila na tem področju. Izvolite odgovor, prosim. Hvala za vprašanje naša vizija je jasna naši cilji so jasni in tudi koraki kako realizirati te cilje so pravzaprav jasni in verjamem da so to naši skupni cilji evropska komisija brez držav članic pravzaprav na tem področju ne bo mogla narediti veliko tako da to sodelovanje in zavedanje da so to naši skupni cilji se mi zdi najbolj pomembno in tako kot sem povedala že prej sama brez soglasja in sodelovanja držav članic in seveda tudi vaše pomoči eh, ne bo mogla narediti prav veliko. pomembno pa je da se vsi zavzemamo za isti cilj in eh, obnovljivi viri energije so pomembni po moji oceni z več vidikov. prvič zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov se pravi nam pomagajo dosegati ta cilj zmanjšujejo našo odvisnost od uvoza in uh, ne nazadnje ali pa tudi zelo pomembno ustvarjajo nova delovna mesta in to tako imenovana zelena delovna mesta in krepijo našo uh, gospodarsko rast. Seveda mi je pa jasno, da so skladno z uh, zakonodajo, z našo skupno pogodbo države članice same tiste, ki so odgovorne, kakšen energetski miks v svoji državi uh, Eh, uporabljamo ampak ne glede na to se moramo vsi skupaj države članice in mi zavedati kaj je naš skupen cilj in vsak od nas mora narediti tisti eh, svoj delček za to da bomo lahko dosegli ta eh, skupen cilj. če pa želimo obnovljive vire Eh, energije narediti eh, cenejše bom rekla bolj prijazne tudi za industrijo je pa potrebno seveda še naprej vlagati v raziskave in razvoj ki nam bodo pri tem eh, pomagali. moja prizadevanja pa bodo vsekakor šla v smeri da bo evropa vodilna pri uporabi obnovljivih virov gospod eh, Silikiotis v imenu skupine GUE NGL. Hvala lepa. Spoštovana gospa Bratušek, maja je Evropska komisija podala izjavo o strategiji za zanesljivo oskrbo z energijo oziroma za energetsko varnost in tam ni omembe velikih rezerv, ki so bile odkrite na vzhodu sredozemlja, niti ni govora o tem, kako te nove vire uporabiti. Govora je samo o energetskem vozlišču. Zelo pomembna uloga, ki pa jo igrajo energetske rezerve na vzhodnem sredozemlju, se podcenjuje, po mojem mnenju. In zanima me, kako nameravate izkoristiti te rezerve v vzhodnem sredozemlju, konkretneje na Cipru. Ali imate predvidene kakšne posebne ukrepe za vzpostavitev vzhodno-sredozemskega vozlišča za energente v Evropi. Kako namravate vzpostaviti sodelovanje med državami vzhodnega sredozemlja na tem področju? Še eno vprašanje. Včeraj je Turčija, kandidatka za članstvo EU, nezagonito zasedla določeno območje in s tem tudi krši pravice podjetij, predsednik prekinja. Vaš odgovor, prosim. Najlepša hvala za uh, vprašanje. Uh, ni treba še enkrat poudarjati da ja energetska varnost varnost oskrbe je eh, pravzaprav temeljni kamen naše energetske unije in eh, diverzifikacija poti diverzifikacija virov eh, nas bo pripeljala do tega našega skupnega cilja to je energetsko bolj neodvisna evropa je pa res da se nekatere stvari dajo narediti hitreje za druge bomo pa potrebovali nekoliko več časa dejstvo je da so nekateri projekti pripravljeni dlje in bolje nekateri projekti pa bodo potrebovali več časa da se lahko realizirajo močen notranji trg Eh, je tisto kar evropska unija in energetska unija potrebuje eh, zato da bo naša energija lahko konkurenčnejša. Če pa želimo postati bolj neodvisni in jaz sem prepričana, da je to eh, naš skupen cilj, pa tako kot sem že povedala, moramo nujno, nujno potrebno diverzificirati tako naše poti to je to kar ste govoril vi kot diverzificirati vire tukaj pa ponovno pridemo na obnovljive vire energije ki tudi zaradi neodvisnosti morajo biti naš eh, ključen cilj v naslednjih petih letih. Eh, Hvala lepa kolega Tomić. Turmes v imenu skupine zelenih EFA. Eh, Kandidatka za komisarko, pravite, ambiciozni cilji z področja obnovljivih virov energije. Ali se zavedate, da 27 odstotkov do leta 2030 pomeni manj naložb med obdobjem 2020-2030, kot trenutno to velja med 2010 in 2020? 2020. Se vam zdi, da bi res morali zmanjšati količino naložb v obnovljive vire energije, čeprav istočasno trdimo, da bomo prvi na svetu v tem oziru? In drugo vprašanje. Energetska unija. Energetska unija pomeni konvergenčnost. Upam, da se strinjate s tem, da se morajo države usmeriti v isto smer, na voljo imamo novo direktivo o obnovljivih virih in mislim, da je to tisti zagon, ki ga potrebujemo. Vsaka država članica mora izpolniti zavezujoče cilje na področju obnovljivih virov. Ali boste kot komisarka uporabili pravico do pobude, ki jo imate, zato da bi na nacionalni ravni sprejeli zavezujoče cilje, ko gre za obnovljive vire? Še odgovor, prosim. Najlepša hvala spoštovani poslanec za vprašanje in eh, jaz resnično mislim da so eh, obnovljivi viri eh, prihodnost v evropi da to je pot do večje energetske neodvisnosti dejstvo pa je da se stvari ne da preprosto spremeniti kar čez noč jaz mislim da je cilj ki ni sedemindvajset odstotkov ampak je najmanj sedemindvajset odstotkov cilj okrog katerega so se bile države pripravljene poenotiti in jaz upam da bomo še ta mesec eh, dobili sklepe evropskega sveta ki bodo ta cilj dali kot zavezujoč se pravi najmanj sedemindvajset procentov potrebno se je pa hkrati seveda tudi zavedati da so države pri določanju svojega energetskega miksa neodvisne da same odločajo o tem kateri vir energije bodo uporabljale. zdi se mi pomembno poudariti glede na to da se uh, vseh slabih če lahko tako rečem energetskih virov ne da zamenjati čez noč da pa pri tistih ki ostajajo v uporabi govorim o fosilnih gorivih Eh, napredujemo s tehnologijo eh, napredujemo pri tem da tudi s temi gorivi čim manj onesnažujemo eh, naše ozračje in tudi situacija v državah glede energetske mešanice in uporabe obnovljivih virov ni enaka zato tudi na, na državni ravni težko postavimo enak cilj za vse države. Najlepša hvala, gospa kandidatka za komisarko. Gospod Dario Tamburano v imenu skupine EFDD. Lepo pozdravljeni, gospa Bratušek. Odpornost je tisto, kar se pogosto omenja na področju energije. Tudi sami ste to omenili. Če si preberemo sporočilo komisije o energetski varnostni strategiji iz tega področja, maja letos je bilo to objavljeno, vidimo, da je odpornost opredeljena od zgoraj na vzdolj. Se pravi, da se odpornost nanaša bolj na hardware, če lahko temu tako rečemo, se pravi na infrastrukturo, na več jedrske energije in tako naprej. Zanima me, kakšen bo prispevek od spodaj na vzgor, ko gre za odpornost. Kako lahko lokalne skupnosti prispevajo k večji energetski odpornosti? Zavedamo se namreč, da se soočamo z bližajočim obdobjem krize na globalni ravni. Ta termin sicer ni dobro poznan med tistimi, ki se s temi vprašanji ne ukvarjajo. Zato prosim, če lahko sami pojasnite evropskim državljanom, ki nas poslušajo, kaj je to odpornost, kaj je to energetska odpornost od spodaj na vzgor na ravni Evrope. Najlepša hvala za vaše vprašanje. In, uh, ja, naša vizija je oblikovati odporno energetsko unijo s podnebno politiko usmerjeno v prihodnost. če želimo takšno odporno energetsko unijo doseči bomo morali ukrepati na več področjih. prvič ko govorimo o varnosti sem že v predhodnem odgovoru omenjala da bo potrebno poskrbeti da bo naš najprej da bo naš notranji trg močnejši in bo deloval bolje drugo da bomo eh, znotraj evrope znotraj energetske unije ustvarili več energije sami s tem pokazali oziroma s tem dosegli da bomo manj odvisni od eh, eh, uvoza Eh, to sta dve zelo pomembni stvari in tukaj ko govorimo o eh, proizvodnji več lastne energije spet pridemo v glavnem do obnovljivih virov energije ker so ti v evropi eh, na voljo in tretjič kar danes še nisem omenila to je energetska učinkovitost in prav tukaj jaz mislim da lahko ljudje in tudi lokalne skupnosti pravzaprav Eh, naredijo največ in projekti energetske učinkovitosti če damo samo za primer obnovo stavbe ima večplastne učinke od tega da ti projekti ustvarjajo nova delovna mesta zelena delovna mesta zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov zmanjšujejo porabo energije in s tem zmanjšujejo našo Eh, odvisnost od eh, tujine oziroma od eh, tujih dobaviteljev vse to kar sem zdaj povedala je odporna energetska unija oziroma bo odporna energetska unija. Hvala lepa, gospa. S tem smo zaključili s prvim krogom vprašanj in odgovorov. Začenjamo s drugim krogom. Govorili bodo predstavniki posameznih političnih skupin. Najprej je gospa Grostet. Hvala lepa. Gospa Bratušek, jedrska energija prispeva k zmanjševanju učinka toplogrednih plinov, vsaj v državah, ki izberejo to obliko energije. Poleg tega se v teh državah zmanjša odvisnost od tujih virov. V Franciji zagotavljamo 70 odstotkov energije s pomočjo jedrske energije skoraj da 50 odstotkov energije zagotavljamo sami, se pravi, smo toliko manj odvisni od drugih virov. Jedrske elektrarne v Evropi danes proizvedejo nekje 30 odstotkov porabljene energije. Mi smo vodilni na tem področju. Potrebujemo seveda stalne naložbe v raziskave in inovacije. Gospa kandidatka za podpredsednico, zanima me, kako boste uskladili svoje delovanje na tem področju, kako boste spoštovali pogodbo Euro to, ki se jo stalno postavlja pod vprašaj vsaj strani nekaterih. Yes, Najlepša hvala za vprašanje. Eh, spoštovana poslanka, zdaj se bom sicer že nekoliko ponavljala, ampak države članice so same skladno za našo skupno pogodbo odgovorne za sestavo energetskega eh, miksa. Tudi v moji državi, to je eh, Sloveniji, imamo jedrsko elektrarno in kar zajeten del energije pridobimo z, eh, z njo. Kar se mi zdi pomembno na, pri mm, ali pa kadar govorimo o jedrski energiji je to, da moramo na nivoju evropske unije postaviti standarde in pravzaprav jih že imamo glede varnosti in po zadnji veliki nesreči so bile v vseh naših evropskih jedrskih elektrarnah so bili narejeni stresni testi ki so pokazali da so naše jedrske elektrarne uh, varne zdi se mi da je to uh, ob zakonodaji ki jo imamo pravzaprav največ kar evropska komisija lahko in ne samo lahko ampak mora zagotoviti eh, našim državljankam oziroma evropejkam in evropejcem. Eh, Hvala lepa, gospa. Naslednje vprašanje, gospod Žil Parnjo gospod predsednik, gospa kandidatka za komisarko. Sicer smo dosegli napredek v zadnjih letih, ampak vseeno je politika Evropske unije na energetskem področju bila neuspešna, nismo izpolnili svojih ključnih ciljev. To pa je dostop do energije po razumnih cenah, potem ohranjanje konkurenčnosti evropske industrije, zagotavljanje varnosti oskrbe z energijo pri vseh državljanih, spodbujanje ustreznih proizvodnih modelov, distribucijskih modelov, vse to, kar naj bi nas privedlo do nizkogličnega gospodarstva. Imam par konkretnih vprašanj. Nam lahko prosim opredelite obrise, cilje energetske unije, ki naj bi jo spostavili. Ta energetska unija je morda podobna tisti, ki jo je predstavil gospod Tusk, ali gre tu za skupno nabavo plina, pri čemer smo črpali na vdih, naprimer še iz Žaka Delorja in tudi strani gospoda Buzega, ko smo imeli še naprimer skupnost za premok in jeklo. Kako bomo zagotovili bolj trajnostno energijo na tem področju? Konkretno vprašanje, konkretne odgovore, prosim. Najlepša hvala za vprašanje in uh, se strinjam z vami, naš cilj cilj ob kreiranju uh, energetske unije mora biti cenovno dostopna zanesljiva in trajnostna energija in uh, tako kot sem povedala že v uvodu bomo zato uh, morali trdo delati in potrebovali bomo tudi kar nekaj časa glavni elementi energetske unije jaz mislim da so več ali manj jasni prvič zmanjšanje porabe s tem povečati našo energetsko neodvisnost uh, izboljšanje energetske varnosti na način ki ne bo ogrozil konkurenčnosti evrope absolutno je naš cilj prehod na nizkoogljično gospodarstvo kar pomeni da je potrebno vlagati v obnovljive vire energije in eh, neprestano izboljševati tehnologijo pri tistih fosilnih ki jih še uporabljamo eh, če želimo zmanjšati eh, našo odvisnost sem spet pri diverzifikaciji virov in poti ki je nujno potrebna nujno potrebno moramo okrepiti infrastrukturo znotraj energetske unije vemo da imamo vsaj na dveh delih, to je Berski polotok in Baljske države, velik problem glede infrastrukture. In kot sem že prej povedala, to ne bo šlo čez noč. Nekateri projekti so pripravljeni bolje, nekateri so pripravljeni oziroma bo za njihovo implementacijo potrebno nekaj več časa. Se pa strinjam s tistimi, da moramo krepiti naš skupni nastop pri mednarodnih partnerjih, evropa energetska unija bi morala govoriti z enim uh, jezikom z enim glasom kot uh, radi rečemo Thank you very much. Uh, hvala lepa gospa Gerling. Thank you, hvala lepa gospod predsednik, hvala lepa tudi gospe Bratušek. kolegi so zastavili nekaj konkretnih, resnih vprašanj, ampak vaši odgovori do sedaj so bili precej medli, pravzaprav ste ponavljali samo tisto, kar ste povedali že v svojem uvodnem govoru. Zato bi vas rada vprašala nekaj konkretnega in vas tudi prosim za konkreten odgovor. Vi pravite v odgovorih na vprašanja, citiram, pametna politika obdavčevanja, ki bo prisilila, da plačajo tisti, ki onesnažujejo, da to želite izvajati. Morda boste s tem pridobili finančna sredstva za obveze, ki naj bi jih izpolnili ali pa tudi ne, no malo posprašujem, ampak politika na področju davkov je v pristojnosti držav članic. Kako boste izpolnili to obljubo, ki ste jo dali v pisnih odgovorih? Najlepša hvala za uh, vaše vprašanje in uh, če se vsi skupaj zavedamo kaj je naš cilj in če s ciljem ki smo si ga skupaj zastavili se pravi države članice in komisija in parlament če s tem mislimo resno potem moramo delati vsi v isto smer. ko govorimo o ceni naše energije vemo da je zaradi naporov ki jih v evropi vlagamo v to da imamo eh, čistejšo energijo da zasledujemo cilje na področju klimatskih sprememb kar nekaj dajatev pri eh, ceni ki jo plačujemo za eh, energijo in v kolikor želimo doseči te naše skupne cilje energetske unije eh, bi se lahko znali dogovoriti eh, govorim pa seveda je res da države članice same odločajo o eh, davčni politiki ampak če resno mislimo z energetsko unijo bi se morali in verjamem da se lahko dogovorimo tudi na tem segmentu in da poiščemo rešitve ki bodo šle v prid temu da bodo bolj obdavčeni tisti ki bolj onesnažujejo okolje manj pa tisti ki okolje eh, onesnažujejo manj. ampak tako kot ste povedala tudi vi seveda bomo tukaj potrebovali eh, soglasje eh, držav članic ampak če vsi delamo za isti cilj potem to ne bi smelo biti tako težko. Uh, Najlepša hvala, gospod Gerbrandi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa Bratušek, tudi zato, da ste spodbudili agendo za trajnostno rast in zeleno rast. Mislim, da se energetska unija sooča s tremi ključnimi težavami. Predraga je, preveč onesnažuje, poleg tega pa smo preveč odvisni. Tako da je tisto, kar potrebujemo, pravzaprav več obnovljivih virov energije, večja učinkovitost pri porabi. Skratka, velik preskok moramo narediti. Res zelo težka naloga. Zanima me, če se strinjate z mojo analizo, to je prvo vprašanje in drugo vprašanje kako boste pridobili dovolj podpore strani držav članic na tem področju. Energetska unija pomeni, da moramo tesno sodelovati. V preteklosti smo imeli na tem področju kar nekaj težav. Uh, ja, hvala, spoštovani poslanec, tudi za vaše vprašanje. Če imamo in jaz verjamem, da imamo vsi iste cilje na področju energetske unije, Eh, unije saj smo si jih konec koncev skupaj zastavili potem upam eh, da ne bo tako težko kot danes eh, bom rekla ste večkrat omenili najti soglasja pri določenih rešitvah. se pa strinjam z vami da je naša se pravi evropska energija draga ne preveč čista in da smo zelo odvisni od uh, uvoza. In uh, konec koncev uh, naša vizija pravzaprav nasla, naslavlja točno ta tri uh, vprašanja. Če želimo zmanjšati našo odvisnost, moramo več energije pridobiti doma, iz naših domačih avtohtonih verov, naj bodo to v čim večji meri obnuljivi veri energije, pri porabi energije iz fosilnih goriv, pa moramo zagotoviti nove tehnologije, ki bodo čim, mal, čim manj uh, onesnaževale uh, naše okolje. In uh, naslednja pomembna stvar je energetska učinkovitost. Tudi z energetsko učinkovitostjo bomo zmanjšali našo porabo in seveda s tem tudi odvisnost od uvoza. In kar je zelo pomembno, z vsemi projekti, ki naslavljajo energetsko učinkovitost in obnovljive vire dokazano s številkami dokazano s številkami pospešujemo gospodarsko rast in ustvarjamo nova delovna mesta in jaz verjamem da je tudi to naš uh, skupen cilj. Cene naše energije sem pa prepričana, da jo lahko znižamo z močnejšim uh, notranjim trgom, seveda pa zato potrebujemo uh, boljšo Eh, infrastrukturo. Sorry, madam Maria Kilonen. Gospa Marija Kilonen. Spoštovana sopredsedujoča, gospa kandidatka za podpredsednico, da bi dosegli naše podnebne cilje, si moramo prizadevati poskrbeti za inteligentno evropsko omrežje, ki bo omogočalo dobavo energije končnim uporabnikom. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za ustrezen nadzor nad tem omrežjem. Kakšno časovnico si bo zastavila Evropska komisija glede vzpodbujanja modernega, pametnega evropskega energetskega omrežja? Hvala. Eh, najlepša hvala za vaše vprašanje. Eh, kot sem povedala že uvodoma bodo moja prizadevanja šla v smeri da se čim večji del eh, investicijskega paketa ki ga je napovedal predsednik juncker usmeri v del povezan z energijo oziroma energetiko. In seveda bodo del tega tudi tako imenovana pametna uh, omrežja. Če želimo spodbujati in verjamem, da želimo spodbujati uh, obnovljive vere uh, eh, energije, tako kot ste povedala, potrebujemo pametna omrežja, da to energijo, ki se na enem koncu Evrope lahko ustvari, ker imamo več obnovljivih verov, spravi do uh, uh, porabnikov energije na uh, drugi uh, strani. Težko vam danes odgovorim na vprašanje natančne časovnice oziroma kdaj predvidevamo, da bodo ti projekti lahko v popolnosti implementirani. Kot sem seznanjena, so nekateri pripravljeni bolj, nekateri manj. Tisti, ki so pripravljeni bolj, uh, s temi bomo lahko začeli takoj tisti, ki, bom rekla, so pa v tem trenutku pripravljeni malo manj, bodo pa za implementacijo seveda potrebovali nekaj več časa. Ampak pametna omrežja, kot ste jih omenili, so ob večji, ob, ob naši želji, da ustvarjamo več obnovljivih verov energije, seveda nujno potrebni. In kot sem že povedala, se bom res zauzemala za to, da kar zajeten kup paketa uh, tega uh, investicijskega namenimo za te infrastrukturne projekte. Najlepša hvala, gospod Bas Eichhut. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospa Bratušek. Danes imamo zaslišanje, zato ker naj bi postali podpredsednica Komisije za energetsko unijo slišali smo, da je vse skupaj težavno in tako naprej. Naj vam povem, da to tudi sami dobro vemo, ampak pričakujemo podpredsednico, ki bo močna in ki bo tudi sama prevzela pobudo. Zato bodite nekoliko bolj natančni in povejte, kaj boste vi storili, ne pa da opisujete splošno situacijo, kajti vemo, da je ta težavna. Na svetu je veliko težav, ampak mi moramo zadeve rešiti. Konkretno vprašanje glede podnebnih pogajanj. Vi boste najbrž tista, ki boste vodili podnebna pogajanja kajti to je eh, delo za vodjo. In zanima me, kaj boste storili za to, da bi povečali naše ambicije glede 40 odstotkov do 2030, kajte vemo, da so to zelo nizko zastavljeni cilji. Torej, kaj natančno nameravate storiti za to, da bi bili naši cilji zastavljeni više in rečete, da bo to težko, kajti to že vem. Najlepša hvala, odgovor prosim najlepša hvala spoštovani poslanec ampak verjetno se pa strinjate z mano da sama ne bom mogla doseči ali pa dosegat teh zastavljenih ciljev zato poudarjam da bo potrebno sodelovanje držav pri doseganju teh ciljev vsekakor bom prevzela pobudo in naredila kar bo treba da bodo cilji ki si jih bomo zastavili ambiciozni ampak na drugi strani še vedno realni. pomembno se mi zdi da na ta vlak če lahko tako rečem pridobimo tudi druge države naše partnerice to sta predvsem imam v mislih zda in kitajsko ker eh, tudi sama evropa pa če si zastavimo še tako ambiciozne cilje ne bomo mogli eh, rešiti eh, vsega oziroma bo naše ozračje zaradi drugih še vedno preveč onesnaženo. Tako da vsekakor bom prevzela pobudo, nimam problema s tem, se pa zavedam, kje so omejitve, Eh, tudi podpredsednice in komisije eh, da je potrebno sodelovanje z državami in zato poudarjam da upam da se države zavedajo da smo si te cilje postavili skupaj in da komisija sama brez sodelovanja držav eh, ne bo mogla doseči teh za evropo in svet pomembnih ciljev. najlepša hvala. Gospod Pedičini. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovana kandidatka za podpredsednico. Pri vseh teh zaslišanjih tudi danes, ko smo se pogovarjali o energiji, smo najpogosteje slišali mešanica energetskih verov in pa trajnost. Ta dva elementa nista uh, vedno tesno povezana. Pri eh, mešanici energetskih virov gre eh, za to, da se določene države članice odločajo tudi za netrajnostne energetske vire, kot recimo za eh, fosilna goriva. Določene države članice so že sprejele uredbe, ki povečujejo odstotek fosilnih goriv in zmanjšujejo odstotek obnovljivih virov energije. Seveda imamo tudi dopustne eh, mere izpustov, ampak sankcije pravzaprav plačujejo državljani. Zanima me torej, katere ukrepe boste sprejeli za tiste države članice, ki kršijo določila in eh, kako boste poskrbeli za to, da ne bodo plačali računa nedožni državljani. Hvala lepa. Odgovor, prosim. Najlepša hvala. Ne glede na to, da. Uh, se mogoče ponavljam bom še enkrat povedala ker tako izhaja iz eh, naše skupne pogodbe dejstvo je da so države same odgovorne za sestavo svojega energetskega miksa to je dejstvo preko katerega ne moremo ampak hkrati hkrati mora se mora vsaka država zavedati da mora prispevati k skupnem cilju uh, ki smo si ga uh, zastavili in uh, kot sem v teh štirinajst dnevnih pripravah lahko ugotovila smo pri doseganju ciljev dvajset dvajset dvajset na dobri poti in tako kot so mi povedali strokovnjaki naj bi ti cilji bili tudi Uh, uresničeni. Uh, in drugič uh, ne da se tega energetskega miksa po državah spreminjati čez noč. to je dejstvo. zato bom še enkrat poudarila da je potrebno pa v tistih državah ki še vedno uporabljajo dosti fosilnih goriv izboljševati tehnologijo tako da z uporabo fosilnih goriv čim manj onesnažujemo okolje. To bi morala biti naša dva skupna cilja. Najlepša hvala, gospa kandidatka za podpredsednico in komisarko. Gospod Schaffhauser, beseda je vaša. Oui, bonjour, madame. Ja, dober dan, gospa. Prvo vprašanje. V energetski politiki so odgovorne države članice, ste rekli. Vi ne morete storiti nič. Kako si torej predstavljate sodelovanje med eh, državami članicami, še prav posebej, ko gre za, eh, obno, za uporabo novih vrst energije? Govorili ste o uvozu energije, o 400 milijardah. Kaj pa menite o vlaganjih v eh, prihodnih desetih letih? Potrebovali eh, bi 400 milijard. Kje boste našli? Vsak komisar govori, da bo uporabil ta svežen, ki eh, ga je napovedal Juncker. Kje torej nameravate najti sredstva? In tretje vprašanje, predlagali smo načrt in sicer uh, eh, ulaganja, dolgoročna ulaganja uh, eh, z eh, pomočjo prispevkov držav članic. Kako gledate na vlogo Evropske centralne banke pri tem? Hvala lepa. Odgovor, prosim, kandidatka za podpredsednico. Za vprašanje in uh, ne drži čisto, da sem rekla, da ne morem ali pa da ne bom mogla kot podpredsednica narediti nič. Bom pa vedno poudarjala in ponavljala, da Evropska komisija sama brez sodelovanja držav članic tukaj ne bo mogla uspet. In jaz upam, da se tega zavedajo, ne upam, verjamem, da se tega zavedajo države članice, da ko sprejemamo določene cilje, sprejemamo tudi obveze to je vse daleč od tega da kot podpredsednica ne bi mogla narediti nič ampak na drugi strani absolutno potrebujemo razumevanje in sodelovanje držav članic. kar se tiče investicij na področju energetike če želimo ustvariti močnejši notranji trg in jaz verjamem da je to naš skupni cilj zato da bo naša energija cenejša in s tem naše gospodarstvo lahko konkurenčnejše potrebujemo zajeten kupček denarja za te investicije. kar nekaj tega denarja Eh, bo moralo priti iz eh, zasebnega sektorja od investitorjev. Eh, prepričana pa sem, glede na to, da se vsi skupaj zauzemamo za zeleno rast in smo prepričani, da je to prava pot za Evropo v naslednjih petih letih, bomo tudi znotraj komisije našli dogovor in uh, videli, da so investicije prav na področju uh, potreb energetske unije investicije v zelena delovna mesta in v investicije v eh, zeleno rast. seveda pa bomo znotraj eh, komisije ta dogovor morali poiskati in eh, enako se strinjam z vami glede eib ja da je pa kasneje mogoče. najlepša hvala. naslednje vprašanje bo zastavila gospa de lange. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. In upam, da bom to vprašanje zastavila z nižnim ženskim čutom. Seveda, gospa Bratušek, vam čestitam za vašo nominacijo za podpredsednico komisije in komisarko za energetsko unijo. Vi ste dejali, da ste rešili Slovenijo pred Evropsko unijo, sedaj pa ste oziroma boste odgovorni za politično področje, ker pravzaprav potrebujemo več in ne manj Evrope vendar eh, pa eh, sem vsakemu pripravljen dati drugo priložnost. Vendar pa vas sedaj prosim za konkreten odgovor. Kaj morajo storiti države članice skupaj in kaj mora biti v pristojnosti Evropske unije, ko gre za vzpostavitev energetske unije? Katere pobude nameravate vzpostaviti? Katere pobude so vam blizu? Kaj lahko od vas pričakujemo? Uh, Prosim, dajte nam v pogled v to, kakšna podpredsednica boste. Mislim, da govorim v imenu večine, ko pravim, eh, da eh, trenutno ne moremo iti dlje od standardnih odgovorov. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Še hvala, uh, spoštovana uh, poslanka jaz bom rekla da nisem rešila slovenije pred evropo ampak sem evropo rešila pred novim problemom. s slovenijo so domine na finančnih ali pa problemi finančni problemi držav nehali padati. to je vse. Uh, mislim da je prav da evropa ima mehanizem ki državam pomaga da smo solidarni eden do drugega še vedno sem pa prepričana da je veliko bolje tudi za uh, evropo če države znajo in zmorejo same rešiti svoje uh, probleme. ena stvar o kateri mislim da bi se lahko oziroma morali dogovoriti na področju oziroma na nivoju evropske eh, energetske unije je varnost in kako reagirati kadar pride do eh, problemov. zato bo eh, ena izmed mojih prvih nalog kot sem povedala že prej pripraviti tako imenovan emergency plan, plan pokazati kaj države morajo imeti Eh, kadar pride do takšne situacije ker energetska unija ne pomeni samo solidarnosti eh, kar večkrat poudarjamo ampak po moji oceni pomeni tudi eh, odgovornost takrat ko je to potrebno. skratka varnost vsekakor je stvar o kateri bi lahko sprejeli skupen dogovor in bi morali to reševati na nivoju energetske unije. Najlepša hvala. Gospod Martin. Madame Bratušek. Gospa Bratušek. Veliko vprašanje je bilo vezanih na energetska vprašanja. Eh, in eh, vaš portfelj se nanaša na vzpostavitev energetske unije. Torej, oprostite, ampak spet se bom osredotočil na vsebino, kako nameravate zasnovati to energetsko unijo, kako nameravate upoštevati eh, načelo subsidijarnosti v skladu z členom 194 drugim odstavkom. In kako nameravate upoštevati načelo skupnosti in kako nameravate uresničiti tretji svežen? Katero tržno načelo boste uporabili? Kot podpredsednica se boste morali boriti prodi, tudi proti pomankanju energije kako nameravate zagotoviti dostop eh, tudi tistih državljanov, ki so najrevnejši eh, do uh, energije. Najlepša hvala, gospa, gospod Martin, Martin, gospa podpredsednica. Ja, uh, najlepša hvala za vaše vprašanje. Uh, spostavitev energetske unije bo, tako kot sem že povedala, temeljila po moji oceni vsaj na treh močnih stebrih. Prvi je vzpostavitev ali pa zagotovitev močnejšega notranjega trga. Zato potrebujemo dograditev infrastrukture, ki eh, v tem trenutku manjka. Potrebujemo povezave med državami, potrebujemo povezave med regijami, potrebujemo povezave tudi eh, znotraj države, tam, kjer eh, tega ni. Z močnejšim, boljšim notranjim trgom sem prepričana, da bodo tudi cene energije v evropi konkurenčnejše kar bo dobro tako za ljudi kot uh, gospodarstvo. Uh, že v uvodnem nagovoru sem povedala da sem kot predsednica vlade v svoji domovini zagotovila popolno implementacijo tretjega energetskega uh, paketa in to seveda mora veljati za vse uh, države. Uh, in jaz mislim, da več ali manj, več ali manj so še izjeme, ampak več ali manj je ta tretji energetski paket po državah članicah uh, implementiran. In tudi implementacija in pravila, ki veljajo v tem tretjem energetskem paketu, nam bojo omogočala odprtje našega energetskega trga. Uh, in uh, seveda na drugi strani z odprtjem trga smo spet pri cenejši pri bolj konkurenčni energiji tako da zdi se mi pomembno da izpeljemo uh, do konca to implementacijo. Eh, Dobar dan, gospa Bratušek. Zelo malo očitno veste o energetski uniji, zato vam bom zastavil drugo vprašanje o področju, ki bi ga morali bolje poznati. V svoji uvodni izjavi ste dejali, da ste tukaj eh, z nami in da to čast sprejemate z veliko ponižnostjo. Zdi se mi, da se niste prav dobro upisali, kajti prejeli ste le 4 odstotke glasov eh, pri volitvah v eh, vaši lasni državi, pri tem pa ste se imenovali za kandidatko za komisarko imam vprašanje, ali je res, da je nova vlada takoj po imenovanju sprožila etično preiskavo o vašem imenovanju, ali je res, da zavlačujete z poročilom na temo te preiskave, zato ker niste sprejeli uradnega pisma. In glede na to, ali ne menite, da bi bilo primerno, da dobimo to etično poročilo in sami presodimo, ali ste primerni za komisarko. The answer, please. Hvala, kolega, odgovor, prosim. Najlepša hvala za možnost, da bom še enkrat nekoliko bolj natančno opisala postopek imenovanja komisarja v naši državi. Verjetno se strinjate z mano, da s predlogom a, imenovanja oziroma predlaganja Slovenija ni mogla čakati do konca septembra. Novo vlado smo v Sloveniji dobili 18. septembra in prepričana sem, da veste kaj bi pomenilo če s tem eh, predlogom slovenija ne bi pravočasno prišla pred eh, gospoda junckerja. poslali smo tri imena seznam eno izmed teh imen je bilo moje gospod juncker je izbral mene. Eh, za razloge boste vprašali njega se mu pa seveda zahvaljujem za izkazano zaupanje ni nova vlada predlagala nobenega postopka ampak je komisija ki jo imamo v sloveniji se odločila da glede na vsa medijska takšna in drugačna poročanja preveri postopek imenovanja komisarja v naši državi in glede na to da sem pravzaprav velika legalistka vedno spoštujem zakone nikoli nisem bila v nas, na vzkrižju z zakoni. Največ, kar sem a, dobila, je kazen za plačilo parkirnine in enkrat za prehitro vožnjo. Nimam nobenega problema a, s tem, da se ta postopek popolnoma preveri v skladu z zakonom sem pošto, o kateri govorite, tudi prejela. Eh, in eh, ravnala bom do konca tako, kot od mene to zahteva zakon. Je pa daleč od tega, da bi se govorilo ali pa da bi, bilo, da bi bil postopek v eh, kakršni, kak, da bi imel ta postopek kakršnekoli znake korupcije in to je ugotovila tudi ta komisija. Najlepša hvala, gospod Petersen. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa Bratušek. Zelo vesel sem bil, ko sem slišal vaše izjave glede trajnostne rasti. In zelo vesel sem bil tudi, ko ste dejali, da so zelena delovna mesta zelo pomembna. S tem ste poudarili tudi podjetniški potencial zelenega sektorja ki dobiva vedno pomembnejšo vlogo. Moje vprašanje pa je sledeče. Kako nameravate vi kot podpredsednica in komisarka za energetsko unijo zagotoviti dolgoročni prehod na CO2 neutralnost? Pri tem pa boste morali zagotoviti tudi varno oskrbo z energijo. To je eden izmed največjih izzivov, s katerim se srečujemo. Kaj pa obnovljivi veri energije? Kako nameravate povezati tako potrošnjo, kakor tudi dobavo in sicer za ukrepitvijo energetske zakonodaje? Hvala, odgovor prosim. Najlepša hvala tudi za vaše uh, vprašanje. Uh, jaz se strinjam s tistimi, ki pravijo oziroma pravite da gredo cilji klimatskih sprememb z roko v roki s temi ki ste jih eh, omenili in eh, danes sem to že večkrat povedala da ko govorimo o energetski varnosti bomo morali nekatere stvari narediti zelo hitro nekatere pa bomo morali narediti na eh, dolgi rok marsikaj bi mogoče v preteklosti že lahko in moralo biti narejeno pa smo preprosto po tisti zadnji plinski krizi pozabili na to da je ukrepanje potrebno. tako da spet smo pri infrastrukturi ki bo naš velik izziv v nadaljevanju tudi ko govorimo o Eh, obnovljivih virih že prej sem omenjala oziroma govorila o tako imenovanih pametnih omrežjih ki so pravzaprav nujno potrebna če želimo obnovljive vire oziroma energijo iz eh, obnovljivih virov od tam kjer jo lahko ustvarimo spraviti tja kjer jo, bodo, eh, kjer jo potrošniki potrebujejo in investicije in investicijski paket ki nas čaka v nadaljevanju je zajeten. Že prej sem nekaj govorila o verjih. Jaz sem prepričana, da ker vsi govorimo o zeleni rasti, bomo res velik del tega 300 milijardnega paketa namenili prepotrebnim investicijam, zato da bo naš notranji trg deloval bolje in na ta način pomagali povečati konkurenčnost naše energije in tudi zmanjšati odvisnost od eh, uvoza. Najlepša hvala, gospa Ernst. Naslednje vprašanje. Ja, najlepša hvala, gospa Bratušek. Ehm, zelo dobri ste v posploševanju, to ni nujno slabo, bi rekla, ampak lepo bi bilo, če bi tudi dali kakšen konkreten odgovor. Dala vam bom dve možnosti za to. Lahko si izberete eno vprašanje. Prvo vprašanje. V finančni in gospodarski krizi so številne države članice znižale podporo za obnovljive vere energije, za obnovo stavb in tako naprej. Grčija, Španija in eh, druge države iz različnih razlogov so torej znižale te prispevke in to se je izkazalo za usodno in je seveda slabo vplivalo tudi na razvoj obnovljivih verov energije. Zanima me, katere konkretne pobude predvidevate na tem področju, da bi se situacija v teh državah spremenila. In drugo vprašanje, ki je ravno tako pomembno, kako nameravate zagotoviti za energijo po dostopnih cenah, predvsem za zasebna gospodinstva. Hvala lepa. Odgovor, prosim. Uh, res se eh, mogoče že ponavljam, ampak naš energetski trg mora delovati bolje in bo deloval bolje, če bomo infrastrukturo uspeli in bomo uspeli uh, dograditi. Uh, to je osnova za to, da bo uh, boljši, lažji in cenejši pretok energije znotraj energetske unije. To bo znižalo ceno tako uh, za podjetja kot uh, za ljudi. To, kar uh, Mm, me sprašujete. Ko govorimo o spodbudah za eh, obnovljive eh, vire eh, energije, so v tem trenutku tudi te spodbude v pristojnosti držav članic. Ampak tako kot sem prej govorila o varnosti, bi uh, morala biti ali pa bi morali poiskati dogovor znotraj uh, Evrope med državami članicami, uh, Eh, da tudi na evropski ravni poiščemo eh, in seveda eh, pripravimo tudi pravno podlago za to da bi z evropske ravni spodbujali obnovljive vire energije in to bi lahko bil korak pri ali pa eden izmed ciljev ki si jih bomo zastavili za uh, mandat naslednjih uh, petih uh, let. Uh, ker verjamem, sama resnično verjamem v to, da so uh, obnovljivi veri energije pomembni za uh, ne samo energetsko unijo, ampak kar Evropsko unijo. Thank you very much. Mr. Peter Elvikson. Thank you. I'm here. Gospod Erikson. Prej ste rekli, da je pravzaprav usoda energetske politike v rokah držav članic. To drži. Je pa res, da imamo na voljo nekaj političnih instrumentov na ravni Evropske unije. Zato me zanima, ali boste ta politična urodja, ki jih imate v rokah, uporabili. Naprimer, Parlament je predlagal više zavezujoče cilje, ko gre za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost. Poleg tega komisija lahko sprejme pobude. Zato me zanima, ste pripravljeni reči da zahtevi Evropskega parlamenta, da se sprejmejo višji zavezujoči cilji na področju podnebnih sprememb ali boste pustili, da vse skupaj nekoliko razvodeni? Hvala, odgovor. Uh, najlepša hvala za vaše vprašanje in eh, jaz mislim da je iz mojega današnjega izvajanja jasno videti da so cilji na področju klimatskih eh, sprememb pomembni da si moramo zastaviti ambiciozne ampak še vedno realne cilje in tukaj komisija eh, ne more igrati sama potrebujemo absolutno na eni strani parlament in na drugi strani moramo najti dogovor med državami ker zato da se ti cilji sprejmejo potrebujemo dogovor med državami. tako kot sem vam že večkrat danes povedala mislim da moramo biti ambiciozni Seveda pa moramo na drugi strani vedeti tudi, kaj so naši realni okviri. In uh, zato danes večkrat poudarjam, da bomo morali tesno delati z roko v roki z državami članicami, ker uh, pogodba pač natančno določa, kje so meje komisije in uh, kje so države uh, pravzaprav zelo avtonomne. Sama sem pripravljena zagovarjati uh, višje cilje na področju klimatskih sprememb, ker verjamem, da so potrebni, ampak hkrati, hkrati se moramo vsi skupaj zavedati, da uh, morajo biti ti cilji tudi uh, realni, ker nič nam ne pomaga, da si zastavimo ne vem kako ambiciozne cilje, če jih na koncu ne bomo realizirali. Thank you very much, Mr. Roger Hel Hvala lepa, gospod Helmer. Uh, well, ja, lepo pozdravljeni, gospod Bratušek. Verjetno se zavestate, da je bivši komisar Tajani, pristojen za industrijo, rekel, da se na tem področju vrši pravi masakr zaradi visokih cen energije. Nekaj sicer lahko storite na področju cen energije s pomočjo povezljivosti in tako naprej, ampak zdi se mi, da ste se preveč zavezali obnovljivim virom energije, ki stanejo preveč, poleg tega niso gotovi. Tu je še vprašanje trgovanja z emisijami. Zato me zanima, ali boste intenzivno industrijo pregnali iz Evrope in s tem spodudili tudi odhod konkurenčnosti izven Evrope, kajti verjetno se zavedate, da ta podjetja ohajajo v države, kjer so standardi nižji. Namreč, če boste to dopustili, se bodo povečali tudi izpusti na globalni ravni. Answer, Izvolite odgovor. Najlepša hvala, spoštovani poslanec, za to um, vprašanje. In danes ste me že večkrat slišali omeniti uh, konkurenčnost. Uh, bom ponovila, da sem prepričana, da bomo z močnejšim notranjim trgom z dokončno zgrajeno infrastrukturo z večjo pretočnostjo eh, energije eh, znotraj eh, evrope znižali cene naše energije tako za podjetja kot za posameznike in to se mi zdi pomembno. jaz sem prepričana v to in mislim da imamo že nekaj praks eh, v posameznih državah kjer se je z večjo konkurenco tudi znižala cena energije. slovenija je ena izmed takšnih v poročilu ki so ga pripravili na direktoratu izhaja da so se cene elektrike v sloveniji v povprečju ko smo dobili eh, novega igralca na trgu znižale za skoraj trideset odstotkov in jaz mislim, da to ni zanemarljiva številka. Tako da v to sem prepričana. Prav tako pa sem prepričana, da je naša bodočnost, če želimo okolje ohraniti in ga dati tistim, ki prihajajo za nami, vsaj v takšnem stanju, kot smo ga dobili, so vlaganja v obnovljive vere energije. Z več raziskavami in več razvoja uh, bodo prav gotovo ti viri cenejši konec koncev se že kaže eh, da se cene obnovljivih eh, energije iz obnovljivih virov eh, znižujejo in jaz sem prepričana da moramo tako okrepiti notranji trg in na ta način pomagati konkurenčnosti našega gospodarstva kot še naprej vlagati v obnovljive vire energije zato da bomo dosegli skupno zastavljene cilje. Uh, še zadnji govornik v tem krogu gospod jean luc schaffhauser. Merci, hvala lepa. imam vprašanje v zvezi z vašimi prednostnimi nalogami. ali vi verjamete zgolj v trg in popolno konkurenčnost? Ali se vam morda zdi, da bi države članice morale biti tiste, ki bi odločale o delokaliz delokalizaciji virov energije? Govorimo o tako kratkem krogu kratkih stikov. Veliko je govora o energetski varnosti, o obnovljivih virih energije, o energetski neodvisnosti in v okviru teh krogov bi morali poskrbeti predvsem za medsebojno povezljivost. Mislim, da bi morali spodbujati to krožno gospodarstvo, ki je tako pri srcu komisije, v luči svetovne konkurenčnosti bi morali predvsem na področju živil in pa na področju brtništva nekoliko skrajšati te kroge. Hvala. Ja, eh, najlepša hvala za vprašanje. Eh, spoštovani poslanec eh, prepričana sem da mora bit in tretji paket je tretji energetski paket je na nek način to tudi zagotovil trg energetski trg dobro in pravilno reguliran ampak ne glede na vse sem prav tako prepričana da in kot sem vam na slovenskem primeru povedala še vedno obstaja kar nekaj rezerve da bo energija v Evropi lahko cenejša. In jaz sem prepričana, tako kot sem že danes večkrat poudarjala, res se mogoče nekoliko ponavljam, ampak zelo se mi zdi pomembno, da se zavedamo da bo močnejši a, notranji trg boljši pravzaprav za vse. A, zato bo naša naloga v naslednjih a, letih dodatno krepiti infrastrukturo na žalost so nekateri projekti eh, na tem področju pripravljeni bolje kot drugi zato se teh stvari ne da eh, narediti eh, čez noč ampak tudi ko bo te če lahko rečem plinske krize v kateri smo se zdaj na žalost spet znašli oziroma jo imamo pred vrati da ne bomo potem tako kot smo tudi po letu dva tisoč devet eh, pozabili na to in kar pozabili da je potrebno dograditi našo infrastrukturo. Eh, močen notranji trg bo absolutno. Ja, hvala, se pravičujem. Hvala lepa gospa kandidatka za komisarko in podpredsednico komisije. Sedaj pa predajam vajeti gospodu Giovanniu Laviji. Beseda je vaša. Hvala lepa. Gospa Šujca, zastavite vprašanje, prosim. Gospodžo Bratušek. Najlepša hvala, gospa Bratušek. Veliko ste govorili o raznolikosti virov in mislim, da je ena izmed možnosti tudi čez jadranski plinovod, ki je zelo pomemben tudi za Hrvaško. Tako bi se povezali z plinom iz Azerbajdžana in bi zmanjšali našo odvisnost od Rusije. Zanima me, ali imate strategijo, ki nam bo omogočila zmanjšati odvisnost od ruskega zemeljskega plina in eh, kakšno vlogo bo tukaj odigrala vaš, odigralo vaše nekoč dobro sodelovanje z Rusijo. Videla sem tudi film, v katerem ste eh, podali proti evropske izjave, peli ste eh, komunistične pesmi. Ali ne menite, da je čas, eh, da obrnemo hrbet komunizmu in da se usmerimo v prihodnost? Hvala lepa. Najlepša hvala, da bom, hvala spoštovana poslanka, da bom lahko odgovorila tudi na te uh, stvari bom začela s to domačo uh, zgodbo. Uh, posnetek, ki ste ga videli, je pravzaprav nastal na uh, ob obeležitvi državnega praznika dneva osvobodilne fronte. In uh, pesem, ki sem jo prepevala, in to ni bila edina pesem, ki sem jo tam prepevala, jaz mislim, da se strinjate, da je to antifašistična pesem, in da tudi evropa temelji na zelo podobnih eh, vrednotah tako da mislim da se mi tukaj zato ni treba prav nič eh, eh, opravičevat sama pa nisem nikoli bila članica nobene komunistične stranke je pa zanimivo da pravzaprav doma poslušam pa prav nasprotne očitke to je da sem preveč evropsko usmerjena da ko sem bila predsednica vlade sem preveč poslušala navodila z, eh, iz bruslja in da bi se mogla bolj postaviti eh, po robu eh, jaz mislim da je evropa edina prava pot za našo in za mojo državo zato sem ponosna da je slovenija del evropske družine. Eh, kar pa se tiče diverzifikacije poti eh, absolutno eh, je projekt ki ste ga omenila potreben in dejstvo je da ta projekt bo zmanjšal odvisnost od rusije in mislim da teče zaenkrat tudi tako kot je bilo načrtovano tako da lahko samo rečem da tudi sama Eh, podpiram projekt, ki ste ga omenila in ga vidim kot uh, uh, enega od tistih, ki Thank bo zmanjšal you. odvisnost od Thank enega you. dobavitelja. E Najlepša hvala. Besedo ima gospod Gaspara. Grazie Presidente, buon pomeriggio. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobar dan, gospa Bratušek. Pomembno nalogo ste dobili in eh, na tem področju imamo zastavljene ambiciozne cilje, izjemne cilje. Gre za projekt Energetske unije, seveda. Zato nam oprostite, če ustrajamo pri tem, da bolje predstavite svojo politično voljo in da bolje poveste, Katere vire nameravate uporabiti za dosego tega pomembnega cilja? Govorili ste o 300 milijardah evrov, ki jih je napovedal gospod Juncker. Zanima me, kakšna je vaša strategija, kakšen odstotek teh sredstev nameravate zahtevati za ulaganja na področju energetske unije? govorim o tem, tem svežnju 30, 300 milijard. Zanima me, ali nameravate uspodbujati ulaganja in predsednik je prekinil govorca. Besedo dajem kandidatki za komisarko. Najlepše hvala za eh, vaše um, vprašanje. Uh, projekti, Eh, jih imenujemo projekti v skupnem interesu dvesto oseminštirideset mislim da jih je v tem trenutku na seznamu eh, njihova vrednost je tam med štirideset in petdeset eh, milijard kar zajeten del tega bodo prispeval bo prispevalo gospodarstvo bodo prispevali investitorji za uh, uh, drug del uh, teh projektov, tako kot sem že povedala, si bom prizadevala znotraj komisije velik delež tega 300 milijardnega paketa pridobiti za uh, te projekte. Težko danes govorim o procentu, ki ga želite slišati uh, od mene, ampak prepričana sem, da je zelena rast naš skupen cilj da so nova delovna mesta naš skupen cilj in številke dokazujejo da so projekti na področju energetike eh, pa ne samo infrastrukturni ampak tudi eh, ko govorimo o energetski učinkovitosti projekti ki eh, pomagajo ustvarjati nova delovna mesta in tudi zeleno rast. in dodaten vir oziroma ali pa vsaj eh, finančni inštrumenti ki bi jih lahko z evropsko banko in razvoj skupaj izoblikovali kot spodbude prav za te projekte na področju energetike in tudi za to se bom v nadaljevanju uh, eh, zauzemala. Grazie, adesso la parola al collega Do. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Dorman. Herr Formann, når det kommer til nye energiformer, Najlepša hvala, gospod predsednik. Ko govorimo o novih eh, energetskih verih, kot eh, recimo skrilovcu, potrebujemo veliko strožji nadzor in sicer iz okoljskih razlogov. Potočnik je dejal, da skrilavec eh, predstavlja upanje na določenih področjih Evrope, hkrati pa povzroča tudi določeno zaskrbljenost. Prvi projek, projekt naj bi se pričel izvajati leta 2018 na Irskem in ta sistem naj bi uporabljal skrilavec za proizvodnjo električne energije. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o teh eh, novih energetskih virih in kako lahko zagotovimo, da bomo pri tem upoštevali tudi okoljske vidike. Najlepša hvala za vprašanje. Uh, plin iz uh, škriljevca vsekakor je ena izmed možnosti, uh, ki jo imamo na mizi. Sama vam lahko povem, da sem prepričana, da za to, da se neka država odloči ali bo šla v škriljevca, uporabo tega ali ne, potrebuje zelo natančne analize. Predvsem natančne analize na področju okolja. In naloga Evropske komisije je, da zagotovi, da so spoštovani vsi okoljski standardi, ki v tem trenutku veljajo. Eh, sama se ne strinjam s tem da lahko preprosto prakse ki so bile eh, uveljavljene v združenih državah prenesemo v evropo ker mislim da eh, je poseljenost pri nas bistveno večja to je en argument kakšen vpliv ima uporaba ali pa izkoriščanje tega plina predvsem na vodne vere ki jih imamo v evropi veliko in vse te analize bi morali imeti na mizi preden se države eh, članice odločajo ali uh, gredo v to ali ne. Uh, kot sem že povedala, je pa naloga Evropske komisije in seveda s tem tudi moja uh, da zagotovimo da se ob eh, morebitni eh, uveljavitvi ali pa implementaciji tega v posamezni državi upoštevajo vsi okoljski eh, standardi ki veljajo priporočila na nivoju evropske unije kar se tiče škrilevca so pa že sprejeta Adesso la parola al collega Torvalds. Najlepša hvala, gospod Torvalds. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli, gospa kandidatka za komisarko, gospa Bratušek, kot podpredsednica za energetsko unijo. Kako nameravate zagotoviti dolgoreč, dolgoročno uporabo obnovljivih verov energije, tako kot je zapisano v pismu o nalogah, ki vam jih je naložil gospod Juncker? Kako gledate na prihodno energetsko mešanico? Trenutno nam Evropska komisija ne more dati nobenih številk, ampak eh, zagotovo jih bomo potrebovali. Zato prosim, da podate kar se da jasno sporočilo za prihodnost. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše uh, vprašanje. Kot sem danes že večkrat povedala, je dejstvo, da smo v Evropi preveč odvisni od uvoza energije. Za približno eno milijardo na dan, eno milijardo na dan uh, plačamo za uvoz naše energije na letnem nivoju eno petino. In če želimo zmanjšati, in jaz verjamem, da želimo zmanjšati to uh, odvisnost, je zagotovitev lastne energije naš skupni cilj in obnovljivi viri eh, energije ki jih v evropi eh, ne manjka so prav, so prav gotovo prava pot do eh, te rešitve. Spet pridemo do infrastrukture, ki jo je potrebno zagotoviti, da lahko energijo iz obnovljivih virov pripeljemo do uporabnikov. Eh, gradnja pametnih omrežij je naloga, ki čaka eh, Evropo, ki čaka energetsko unijo v naslednjih letih, zato da bo lahko učinkovito uporabljala obnoljive vire energije. Eh, kot sem seznanjena, tako kot sem danes že povedala, bo cilj iz paketa 2020-2020 tudi na področju obnovljivih verov dosežen za obdobje dva tisoč trideset tudi verjamem da bodo na evropskem svetu v tem mesecu dosegli eh, cilj zaenkrat je dogovorjen eh, da se ta eh, delež poveča na do sedemindvajset odstotkov ampak kot sem tudi danes že večkrat povedala sestava energetske mešanice je v pristojnosti držav eh, članic. Se pa morajo zavedati vse države članice, da samo skupaj bomo lahko dosegli zastavljene cilje. E Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Juaristija Bounc. Lepo pozdravljeni, gospa Bratušek. O jedrski elektrarni v Garoniji bi vam rad povedal par stvari je trenutno nastanjena v območju, ki ni preveč poseljeno. Elektrarna v Garoni je trenutno zaprta od junija in prosili smo, da bi jo ponovno odprli. Vlada to podpira, večina v Baskiji pa tega ne podpirajo. Poleg tega sta dve dodatni elektrarni bili zaprti. Zato me zanima, kakšen bi bil vaš predlog, glede na to, da boste pristojni tudi za okolje. Ali boste zapirali tiste najstarejše, najbolj nevarne jedrske elektrarne? Kaj je potem še z jedrskimi odpadki? V direktivi z tega področja piše, da naj bi s pomočjo ne vem katerih tehnik lahko tudi te odpadke obdelali in uporabljali naprej. Zanima me, kaj boste vi storili na tem področju, ko gre za obdelavo odpadkov. Eh, najlepša hvala za vprašanje. Eh, o konkretni jedrski elektrarni, o kateri ste govorili, težko govorim, ker ne, ne poznam eh, konkretnega primera, se bom pa seveda o tem pozanimala in bova o tem lahko kdaj drugič konkretno o tem problemu govorila. Tako kot sem povedala prej, je naloga evropske komisije da eh, poskrbi da so naše naše skupne mislim eh, evropske jedrske elektrarne varne. kot sem seznanjena s mm, podatki naj bi stresni testi ki so bili narejeni kazali na to da te jedrske elektrarne so eh, varne seveda pa je res, da v Evropi imamo uh, kar nekaj starejših jedrskih elektrarn, zato bo še toliko pomembneje redno spremljati varnost uh, na tem področju. In prav tako se mi zdi pomembno vlagati v uh, raziskave in razvoj, kar ste tudi vi sami omenili, to je uh, na področju odpadkov in videti ali bi te eh, bom rekla nevarne odpadke eh, lahko brez škodljivih vplivov na okolje uporabili eh, kje drugje. Zato je pomembno, da se raziskave na tem področju nadaljujejo. Ampak ključno, kar se mi zdi, kar lahko Evropska komisija, kar bom lahko sama je varnost in na področju jedrske energije eh, zaenkrat kažejo podatki da so naše eh, jedrske elektrarne varne kar se mi zdi zelo zelo pomembno. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo kolega Žado. Najlepša hvala, gospa. Moje vprašanje se nanaša na kitajski dumping in sicer na fotovoltaične celice. Namreč te prihajajo na evropski trg po polovični ceni. In vaša vlada se je borila z drugimi, da bi zmanjšali protidampiške ukrepe na minimum ta dumping je pravzaprav uničil sektor fotovoltaičnih ploš, plošč v eh, Evropski uniji. Na ta način smo izgubili številna delovna mesta. Pristojni boste za energetsko področje v Evropski komisiji. Ali se boste borili eh, za sektor proizvodnje eh, fotovoltaičnih plošč ali pa se boste prepustili vplivom držav članic, tako kot eh, to komisija v vedno večji meri počne, eh, da bo naša proizvodnja počasi izginila in jo bo nadomestila Kitajska. Hvala. Ja, uh, najlepša hvala najprej seveda tudi za uh, vaše vprašanje in uh, z podobnim vprašanjem sem se srečevala tudi doma, ko sem bila uh, predsednica vlade in ko seveda smo z določenimi sredstvi spodbujali obnovljive vire energije iz sonca, to, kar omenjate vi. Jaz mislim, da je prav, da se borimo za svoje gospodarstvo, za svojo ekonomijo, seveda pa te stvari morajo biti v skladu z pravili, ki veljajo na uh, mednarodnih uh, trgih. In enako, uh, bom rekla, lahko postopam jaz oziroma katerikoli drug uh, uh, komisar. Uh, pravzaprav k temu vprašanju nimam kaj drugega dodati. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Pedičini. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa kandidatka za podpredsednico. Pred nekaj minutami je kolega zastavil vprašanje na temo jedrske energije. Še enkrat ste ponovili, da lahko države članice same odločajo o energetski mešanici. Tukaj sem. Dobro, nadaljujem, tukaj sem. Jaz bi se rad še enkrat eh, rad osredotočil na to temo. Prosim, ne rečite, da boste sprejeli vse potrebne protiukrepe za varno razgradnjo odpadkov. Ehm, ne vem, v katerem svetu živite vi, ampak eh, ti odpadki eh, se ne predelujejo. Večkrat eh, smo že govorili tudi o vzpodbujanju obnovljivih verov energije, ampak mene zanima, kako boste poskrbeli za to, da se bodo države odrekle jedrske energiji znotraj te energetske mišljenice. Najlepša hvala. Eh, dokler so države same odgovorne za sestavo svojega energetskega miksa in so skladno z našo skupno pogodbo se pravi če želimo posegati v to bo treba dogovoriti spremembo pogodbe. Eh, enako velja eh, za eh, nuklearno energijo tudi to je v pristojnosti držav članic še enkrat poudarjam skladno z obstoječo pogodbo. naša naloga naloga evropske komisije pa je da se zagotovi preverjanje varnosti delovanja nuklearnih eh, elektrarn in kot sem danes že večkrat povedala tako kot so me seznanili eh, strokovnjaki naj bi stresni testi pokazali da so naše evropske nuklearne elektrarne varne. sama nisem šla preverjati teh podatkov verjamem strokovnjakom da je temu eh, tako in to je tisto za kar moramo skrbeti na nivoju eh, evropske unije in eh, to je naloga evropske komisije dejstvo je dejstvo je da pogodba določa da so države članice same odgovorne in lahko odločajo o sestavi svojega energetskega miksa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Marinesko. Prezident. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kandidatka za komisarko, večkrat ste omenili, da je ena izmed glavnih prioritet eh, diverzifikacija energetskih verov. Jaz bi rad vedel kaj več o tem. Kaj ti, kot predsednica vlade, ste počeli ravno nasprotno, po mojem mnenju. Podpirali ste Južni tok, eh, namesto da bi Nabuko, ki je evropski projekt, in tako ste pomagali povečati odvisnost od ruskega zemljskega plina. Torej, če boste postali komisarka, kakšen bo vaš odnos do Južnega toka in do Nabuka? Zelo bi cenil jasen odgovor, ne pa nekakšno propagando. Upam, da bom, ne upam, verjamem, da bom zelo konkretno odgovorila. Nabuko bi bil uh, dober projekt za evropo dober projekt za povečanje eh, neodvisnosti od enega dobavitelja. evropska komisija pravzaprav tukaj ni naredila nič investitorji so se odločili da očitno ta projekt ni zanimiv in eh, zaenkrat kaže da tega projekta eh, ne bo ampak ne zaradi evropske komisije ampak zaradi Eh, investitorjev. kar pa se tiče južnega toka je res da bi plin dobivali od eh, istega enega dobavitelja od katerega smo že odvisni bi se pa vseeno na nek način eh, povečala diverzifikacija poti kar tudi je naš cilj. ampak ne glede na vse sem tudi kot predsednica vlade zagovarjala in vedno bom zagovarjala da morajo za vse projekte veljati enaka pravila tudi za južni tok morajo biti upoštevana vsa evropska pravila ki v tem trenutku veljajo. tako sem zagovarjala kot predsednica vlade in tako bom zagovarjala tudi kot eh, podpredsednica eh, evropske Eh, komisije prav nič drugače nisem delovala kot eh, eh, predsednica vlade najlepša hvala sedaj pa kolega Zorinja e e najlepša hvala gospa kandidatka za komisarko energija in informacije bodo v prihodnosti izjemno pomembne. Ti dve področji bosta tudi tesno povezani in Evropa želi imeti vodilno vlogo pri pametni energiji, pri pametnih energetskih modelih. Vendar potrebujemo za to tudi vizijo in ustrezno usmerjanje in to mora biti tudi temeljno načelo energetske unije. Kakšna je torej vaša strategija kakšen je vaš odnos do globalnih trgov, e, govorim tudi o trgih telekomunikacije. Namreč e, oskrba z energijo bi lahko bila ogrožena zaradi ranljivosti informacijske tehnologije. Kako boste upravljali ta proces tako, da bo zaščitena tudi zasebnost državljanov in da bo zagotovljeno varstvo podatkov. Najlepša hvala. Uh, ja, uh, najlepša hvala tudi za uh, vaše vprašanje. Pravzaprav uh, smo danes zelo veliko časa namenili uh, infrastrukturi in potrebi um, evrope potrebi uh, evropske unije po dokončni izgradnji uh, te uh, infrastrukture. In bom še enkrat ponovila, da če želimo uresničiti našo osnovno vizijo, to je odporna energetska unija z jasnimi cilji na področju Eh, podnebnih sprememb je eh, naša naloga eh, čim hitrejša izgradnja notranjega trga in seveda hkrati prej je en cenjen poslanec govoril o hardwareu ki naj bi bila infrastruktura in se strinjam z njim ob hardwareu pa seveda potrebujemo tudi software to so jasna pravila kako bo ta naš notranji trg deloval in obe ti dve stvari če lahko parafraziram hardware in software je naša naloga da bo notranji trg deloval s tem pa lahko bomo lahko izpolnili naše glavne cilje znotraj energetske Eh, unije to je manjša odvisnost cenejša energija in bolj čista energija. Najlepša hvala. Kolega Tošenovski je naslednji na vrsti. Važena pani rezignovana komisarsko. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa kandidatka za komisarko, v vaših odgovorih smo slišali veliko o vaših prioritetah na področju obnovljivih verov energije. Dejali ste, da želite več obnovljivih verov energije v energetski mešanici, ampak za številne države članice sta jedrska in fosilna energija še zmeraj zelo pomembni. Predvsem tukaj govorim o premogu. Torej tukaj prihaja do eh, določenega paradoksa imamo določene interese, gospodarstvo pa nas prisili, da ravnamo drugače. Današnje gospodarstvo nam ne dovoljuje, da hitro vzpostavljamo uporabo obnovljivih verov energije. Glede na to situacijo, ali ne menite, da bi morali biti bolj realistični, kar zadeva razvoj energetskega sektorja? Hvala. Najlepša hvala. Eh, jaz pravzaprav danes eh, celotno zaslišanje povdarjam, da moramo biti ambiciozni, ampak hkrati tudi realni. Če si predpostavimo preveč ambiciozne cilje, ki jih ne bomo dosegli, nam pravzaprav nič eh, ne pomaga. In tudi o tem, da se zavedam, da se čez noč stvari ne da spreminjati in zavedam se in vem da je situacija v različnih državah eh, različna nekatere uporabljajo več fosilnih goriv kot druga nekatere imajo že kar velik ali pa visok procent obnovljivih virov v svoji energetski mešanici. jaz mislim da je cilj in verjamem da se bodo zanj tudi na evropskem svetu dogovorili to je najmanj sedemindvajset obnovljivih virov v tej energetski mešanici cilj ki je uresničljiv hkrati hkrati je pa potreba je pa potrebno za uporabo fosilnih goriv razvijati nove tehnologije ki prav tako bistveno manj onesnažujejo okolje ker eh, ne bomo v eh, celoti in zelo na hitro eh, zamenjali teh virov ki bolj onesnažujejo okolje z obnovljivimi viri energije zato so potrebna vlaganja v raziskave in razvoj tudi na tem področju zato da zagotovimo uporabo fosilnih goriv tam kjer se bodo še uporabljala v bolj čistem eh, z bolj čisto tehnologijo. kar pa se tiče eh, jedrske energije pa mislim da sem v, v prejšnjem odgovoru eh, podala mnenje kje kot evropska komisija moramo delovati in to je na področju varnosti. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa kolegica Mliner. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik Juncker vam je v pismu o poslanstvu in nalogah vašega resorja določil, da boste usklajevali celo vrsto komisark in komisarjev, naprimer za podnebne ukrepe in energijo, promet in vesolje, notranji trg, industrijo, podjetništvo in mala ter srednja podjetja, okolje, pomorstvo in ribištvo, regionalno politiko, kmetijstvo in razvoj podeželja in ne nazadnje raziskave, znanost in inovacije. Mislim, da se vsi tukaj strinjamo, da je to več kot enkraten izziv. Moje vprašanje na vas, kako nameravate doseči, da bo vaše usklajevanje uspešno? Najlepša hvala za vaše uh, vprašanje gospa Mlinar. Uh, res je velik izziv, ne samo zame, ampak za vse nas, pravzaprav za celotno uh, komisijo, nova organiziranost uh, komisije in dokazati vam bomo morali, da bo ta nova organiziranost tudi delovala. Sama svojo vlogo vidim, tako kot sem povedala tudi že v uvodnem nagovoru, pred, predvsem v tem, da bomo posamezne cilje z različnih področij znali združiti v enotno strategijo in v enoten cilj da se ne bo dogajalo da bodo cilji s posameznih področij kontra eh, diktorni in eh, jaz mislim da mi bodo izkušnje predsednice vlade kjer sem eh, vodila koalicijsko vlado štirih strank kjer je bilo potrebno kar nekaj spretnosti da smo našli eh, rešitve ki smo jih vsi zagovarjali kljub temu da je na začetku izgledalo da so te stvari popolnoma eh, neusklajene oziroma jih je popolnoma nemogoče uskladiti da mi bodo te izkušnje tudi pri mojem delu kot eh, podpredsednica evropske komisije če mi boste seveda to možnost dali pomagale. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Gžip. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovana gospa kandidatka za komisarko, tu sem. Pravite, da ste zavezani temu tretjemu energetskemu svežnju, ampak moje vprašanje je, ker ste podarili tudi pomen infrastrukture pri ustvarjanju enotnega trga, zanima me torej, ali je ta svežen zadosten, da bomo izvedli vse potrebne investicije, ki so vezane eh, na to področje. V mislih imam energetske omrežje, v mislih imam eh, plinovode. V Evropi imamo še ogromno tako imenovanih eh, Evrop, energetskih otokov, kjer ni to vrstnih povezav. Prav tako me zanima, ali menite, da so možne kakršnakoli odstopanja od rešitev, ki so zajete v tem svežnju. Vzemimo za primer Južni tok. No in ob tej priložnosti bi vas rad tudi vprašal o vašem mnenju glede prepovedi ponovnega izvoza, reeksporta plina, kaj ti prihaja do tovrstnih eh, prepovedi, ki jih zahtevajo predstavniki ruske strani. Uh, najlepša hvala za vaše vprašanje. Uh, jaz sem prepričana, da je treba ta energetski paket implementirati v popolnosti in to v uh, vseh uh, državah, brez izjeme. Uh, in za vse investicije, vključno z Južnim tokom, morajo in bodo veljala enaka pravila, brez izjem. Uh, prej sem govorila tako parafrazirala da potrebujemo hardver kar so investicije in softver kar so jasna pravila za delovanje notranjega trga eh, si moramo postaviti eh, jasna pravila regulirana pravila seveda pa moramo najprej zagotoviti da bo trg sploh deloval zato Eh, sem danes večkrat govorila o prepotrebnih eh, investicijah zato da bomo sploh lahko govorili o popolnem eh, notranjem trgu. prepričana sem tudi da bi evropa evropska unija energetska unija če želite morala govoriti z enim glasom ko se pogovarjamo s partnerji izven naših meja in enako mislim da bi bilo prav da tudi uh, z rusijo uporabljamo en glas in se najprej znotraj evropske unije uh, dogovorimo uh, kako in kaj uh, bomo delali in uh, reagirali. Mislim, da je to uh, edina prava pot če želimo biti močnejši eh, partner kot smo danes. vsaka država posebej je lahko bistveno bolj ranljiva kot celotna evropska unija skupaj tako da jaz mislim da enotni glas je po tem kar sprašujete prava rešitev. najlepša hvala sedaj pa kolega dance. hvala lepa. Povsem prav je, da govorimo z enotnim glasom. Tukaj sem na vaši levi. Veliko ste govorili o ciljih, ki jih bo lahko doseči. Kot veste, je Evropska unija dejala, da se želi soočiti s podnebnimi spremembami. Vi boste glavna pogajalka v imenu Evropske unije in pred nami je pomemben eh, dogodek, namreč konferenca pogodbenic in konferenca v Parizu leta 2015. Če menite, da je ta cilj dosegljiv, potem dokažite, da ste lahko ta glavna pogajalka in povejte, kateri konkreten cilj lahko dosežemo in kako boste ta cilj dosegli. Uh, najlepša hvala spremembe na področju eh, okolja klimatske spremembe eh, so velik izziv ne samo za eh, evropo ampak tudi za ostale države. že prej sem omenila da je nujno potrebno pridobiti in da v parizu naslednje leto konec leta dva tisoč petnajst sprejmemo zavezujoče cilje glede klimatskih sprememb zavezujoče cilje ki ne bodo veljali samo za evropo. Uh, jaz lahko rečem da bomo naredili maksimalno in da verjamem da se bo v parizu to uh, zgodilo. Uh, glede na to da še nimamo Eh, dogovorjenega eh, konkretnega cilja. Jaz lahko govorim samo o številkah, za katere se zauzemamo v Evropi eh, in ki bi jim, po moji oceni, naši partnerji, tukaj govorim predvsem o ZDA in o Kitajski, lahko sledili. In samo skupaj bomo lahko zagotovili, da bo naše okolje ostalo vsaj takšno, kot je danes. Eh, jaz sem prepričana da se tudi druge države zavedajo eh, da, je, da so ti cilji pomembni zelo sem vesela da se tržni mehanizem ki ga uporabljamo v evropi tako imenovan ets da se za ta mehanizem eh, ki vsekakor pozitivno ali pa dosega okoljske cilje da se za ta mehanizem zanimajo tudi na kitajskem jim pomagajo Eh, sodelavci iz eh, direktorata so že povezani z eh, ljudmi na kitajskem in to me navdaja z uh, upanjem, da tudi druge države resno mislijo Thank s temi you. spremembami. Now, uh, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Roj. Gospa Bratušek. Številna vprašanja smo zastavili na temo energetske unije in eh, na enaka vprašanja ste, enake odgovor, ste postavili enake odgovore in to me ne priseneča. Na koncu, in to se mi zdi najpomembnejše, ste dejali, da mora Evropa govoriti z enotnim glasom in tukaj ste govorili tako o Evropski uniji, kakor tudi o njenem odnosu do preostalega sveta, recimo do Rusije zakaj menite, da ste ravno vi z vašimi kvalifikacijami sposobni opravljati to delo? Katere so vaše prednosti, da boste lahko opravili to težko nalogo, da boste lahko povezali države članice? No, da ne odgovarjate na vsako vprašanje drugače, to se mi zdi eh, prednost, tako da se zadeve ne bodo pomišljali. Ja, eh, najlepša hvala spoštovani eh, poslanec. Eh, če želimo biti močnejši vsekakor moramo napram drugim napram tretjim državam če lahko tako rečem nastopati enotno zato se mi zdi to pomembno in zato to poudarjam. lahko rečem da sem v svojem zadnjem letu in pol ko sem se morala zelo boriti in prepričevati mednarodne finančne trge, da Slovenija ne bo bankrotirala kljub temu, da so pravzaprav vsi mediji, politiki doma in na tujem bili prepričani, da bo Slovenija v kratkem na kolenih, da sem z konkretnimi ukrepi, pokazala, da ne samo govorim, ampak to, kar govorim, tudi naredim. In enako bom postopala kot uh, podpredsednica Evropske komisije, če mi boste seveda dali uh, to možnost. Uh, in drugo, seveda nisem tukaj sama. Moji kolegi, uh, komisari in uh, tudi predsednik kadar eh, bo potrebno. Eh, vedno bomo delovali eh, skupaj in enotno in bolj kot to, kdo se bo o nečem pogajal oziroma pogovarjal, se mi zdi pomembno to, da vsi, tudi mi znotraj komisije, govorimo isti jezik in uh, pravzaprav z enakim jezikom da med nami ni in ne bo razlik in mislim da bo nova organizacija komisije ki jo je predlagal uh, gospod juncker to eh, zagotovila. Tako da sem pa prepričana, da mi bojo moje izkušnje zadnjega leta in pol vodenja slovenske vlade v najtežjih časih zgodovine te naše mlade države zelo, zelo pomagale pri delu. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Poh. Hvala lepa. Ekipi uspelo dokaj stabilizirati finančno stanje države. Potem ste nenadoma odstopila. Ali je pri vašem odstopu igrala vlogo osebna užalenost po kongresu vaše stranke? Politično odgovorno bi bilo nadaljevati s vodenjem države, saj ni bilo objektivnega razloga za odstop. Če ne bi odstopila, bi danes sedel z nami eden izmed kandidatov, katerega je predlagala vaša vlada. Zanimivo je, da na seznamu kandidatov za komisarja sprva niste bila navedena, kasneje pa sta bila izbrana prav vi. Nekateri temu rečejo samo imenovanje, a jaz bi to označil za zelo nestandarden postopek. Tega mnenja je ne samo slovenska javnost, ampak tudi slovenska protikorupcijska komisija. Podpore vam ni izrazila niti sedanja slovenska vlada, v kateri ste še pred kratkim želela sodelovati. Vprašanje. Kaj se bo zgodilo, če bo pri vašem imenovanju v Sloveniji ugotovljena kršitev zakona? Rajtam, da bi posledica moral biti odstop, eh, vaš odstop, čemu bi sledil načet ugled Evropske komisije, katera bi morala ponoviti postopek iskanja kandidata? Najlepša hvala, da ima možnost še enkrat obrazložiti postopek, ki je tekel v Sloveniji in eh, Jaz sem prepričana, da gre tukaj čisto in povsem za notranje politična preigravanja. Slovenija je v Bruselj posredovala seznam treh kandidatov. Uh, jaz ne vem, kakšen seznam ste videli vi. Uh, edini seznam, ki obstaja in smo ga poslali, ga je vlada poslala v Bruselj, je seznam treh imen in eno izmed teh imen je moje. Gospod Juncker se je odločil, zakaj je izbral mene. Imel je možnost izbrati tudi koga drugega. Na tem seznamu je bila še ena ženska in en moški. To je pravzaprav vse okoli tega imenovanja in v Sloveniji, ne vem za vse druge države, ampak v Sloveniji do sedaj ni bil problem, če si z ene politične funkcije kandidiral na drugo politično funkcijo Eh, funkcijo. Eh, dvajset let je to v Sloveniji lahko teklo tako, kot je. Tukaj se je pač zaradi določenih notranje političnih problemov stvar eh, razpletla, kot se je. Kot sem vam že prej povedala, nikoli, ampak nikoli do danes nisem imela problema, z, nisem prišla v, na, na vzkriž z uh, zakonom in lahko verjamete, da glede na to da sem velika borka proti korupciji dodatna sredstva sem kot predsednica vlade zagotavljala tako policiji sodišču kot protikorupcijski komisiji zato da smo okrepili boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu v naši državi da vem kako politik mora ravnati če pride v navzkriž z zakonom. Grazie alla... Najlepša hvala, sedaj pa gospa Köstinger. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa Bratušek. Mislim, da na vprašanje, ki vam ga je zastavil moj predhodnik, še zmeraj niste odgovorili. Ali boste odstopili, če se bodo obtožbe potrdile oziroma eh, če bo poročilo ugotovilo, da ste res kršili zakon? Prosim, ja ali ne? Drugo vprašanje pa so državna zagotovila, ki naj bi jih odobrila Evropska eh, komisija in sicer za nove jedrske elektrarne v Veliki eh, Britaniji. Gre za 17 milijard. Čeprav pogodbe jasno zahtevajo spodbujanje obnovljivih verov energije, kako gledate na to nelojalno konkurenco? in kako bo ta pomoč povezana z vašim ciljem, da obnovljivi veri energije postanejo najpomembnejši energetski vir. In morda bi lahko enkrat konkretno ugotovili, namesto da se izogibate vprašanju. Uh, najlepša hvala. Mislim, da sem tudi prej uh, odgovorila, da vem, kako je politiku ravnati, če pride v navskriž z zakonom. Ampak ne glede na to, se mi zdi pomembno še enkrat poudariti, da v tem primeru nobena od inštitucij uh, ni ugotovila, uh, da bi šlo za kakršnokoli korupcijo, kar se je v uh, teh hodnikih v zadnjih dneh uh, govorilo. Uh, to je pravzaprav vse v zvezi s tem in ko sem bila na pogovoru, na protikorupcijski komisiji sem od predsednika komisije dobila zagotovilo na tistem pogovoru, da pravzaprav proti meni osebno ne teče noben uh, postopek. Uh, uh To je ena stvar. Uh, druga, kar se tiče uh, nuklearnih elektrarn, jaz sem povedala, kaj mislim, da je naloga Evropske komisije, seveda morajo biti vse državne pomoči dane skladno s pravili mimo pravil se državnih pomoči eh, ne more dajati konkretno tega eh, primera eh, sedemnajst milijardnega se pa opravičujem ampak ga v tem trenutku ne poznam se bom pa seveda pozanimala za kaj gre Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Deli. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa kandidatka za podpredsednico, rada bi slišala kakšen konkretno odgovor. Torej se bom osredotočila na specifično temo in sicer na države članice, eh, ki so tako imenovani energetski otoki. Glede na zaključke iz leta 2011, naj bi do leta 2015 nobena država članica ne bila izolirana in naj bi bila povezana z energetskim omrežjem. Temu cilju se nismo približali. Kakšna je torej vaša vizija za te države, ki so trenutno povsem izolirane? In kako boste zagotovili, da bomo ta uh, cilj dosegli? Malta naj bi izvedla projekt povezave z evropskim energetskim omrežjem, seveda za to potrebujemo usredna sredstva. Kako boste zagotovili, da bodo ti projekti izvedeni in sicer kar se da hitro? Poleg tega pa imamo tudi uredbo TNT. Kako boste zagotovili, da bo ta uredba tudi dejansko izvedena? Ja, eh, pravzaprav se danes eh, celo zaslišanje vrtimo okrog eh, infrastrukturnih projektov in zavedam se da sta v evropi dva največja problema se pravi otoka kot ste jih tudi vi imenovali. jaz stvari za nazaj težko spreminjam jaz mislim da je kar nekaj zamujenega tudi po letu. dva tisoč eh, devet v strategiji energetske varnosti je navedenih mislim da triintrideset eh, projektov ki so najbolj nujni zato da bomo okrepili našo infrastrukturo seveda povezano tudi s problemom ki ga eh, ki ga uh, omenjate. In to je naša naloga in na drugi strani tudi naša uh, zaveza. Ampak projektov, ki do danes uh, niso bili pripravljeni ali pa niso bili začeti, uh, lahko začnemo samo od danes naprej. Sama stvari za nazaj spreminjati ne morem. Gradijo se lahko tako hitro, kot se lahko gradijo, projekti so pripravljeni tako daleč, kot so pripravljeni in uh, jaz lahko rečem, da bom veliko svoje energije dala v to, da bodo projekti, ki so zapisani kot uh, uh, urgentni, kot najbolj pomembni tudi v tej uh, strategiji energetske varnosti, uh, Eh, izvedeni tako kot eh, v bistvu bi morali biti. Zavedam se, da je energetska varnost odvisna in to zelo odvisna prav od izgradnje in dokončanja našega notranjega uh, trga. Gracije. Najlepša hvala. Sedaj pa kolegica Spiraki. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj povem, da bom ustrajala pri tem vprašanju, kaj ti gre za vprašanje načel. Tukaj sem. Gospa kandidatka za podpredsednica, na parlamentarnih volitvah leta 2014 ste uporabili številne protievropske slogane. Najprej ste rešili Slovenijo pred Evropsko unijo, sedaj pa ste dejali, da ste rešili Evropo pred slovenskimi problemi. To ni bil edini slogan, ki ste ga uporabili. Poleg tega smo slišali tudi izjavo, ki je bila usmerjena proti evropskim vrednotam. Poleg tega ste prisostovali tudi pri protievropskem eh, dogodku, kjer eh, so se pele pesmi kot eh, Evropa je tolpa tatov. Ali res menite, da ste torej prava kandidatka za to mesto? Poleg tega pa me zanima tudi, ali menite, da so vaša prepričana, osebna prepričana združljiva za vašo vlogo podpredsednice. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala za vprašanje in možnost, da bom še enkrat odgovorila na to najprej takšne stvari bi morale temeljiti na dejstvih. jaz nisem nikoli ne zapisala ne povedala ene same stvari ki bi me lahko naredile antievropejko. jaz sem ponosna da sem slovenka in ponosna na to da sem evropejka in ponosna na to da sem kot predsednica vlade uspela našo državo iz eh, najhujše krize potegniti brez pomoči in jaz mislim da je tudi evropa lahko ponosna na to da je slovenija sama rešila svoje probleme ker konec koncev eh, eh, reševanje problemov v tujih državah stane vse evropejce zato s ponosom povem da to, kar smo naredili v zadnjem letu, je bilo težko, je bilo pa veliko opravljeno delo. Uh, vi pravite, uh, dogodek, na katerem sem bila, je bila proslava v počastitev državnega praznika. Tam je bil pravzaprav celoten slovenski politični vrh in uh, sem vam sem že predhodno povedala, da pesem ki sem jo pela v sloveniji razumemo kot antifašistično pesem in verjamem da se strinjava da tudi evropa temelji na teh enakih vrednotah tako da zato se nimam zakaj in nikomur opravičevati Grazie. Adesso la parola. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Kofot. Thank you so much, um, Mrs. Najlepša hvala, gospod Bratušek, tukaj sem. Zelo pomemben portfelj vam eh, je bil zaupan in res bi rad izvedel, kaj boste storili, če postanete komisarka. V eh, pismu eh, gospoda Junkara, kjer so opisane vaše naloge, je jasno zapisano, da mora Evropa prevzeti vodilno vlogo na področju energetike. Vendar pa niste povedali, kako nameravate to doseči. Zanima me, dejali ste, da moramo ohraniti konkurenčnost, ali menite, da ne bomo uspeli ohraniti konkurenčnosti, eh, če bomo šli še dlje od ambicioznih ciljev glede obnovljivih verov energije. Mislim, da potrebujemo tukaj bolj ambiciozne cilje. Kako boste zagotovili, da bomo v Evropi imeli omrežje, ki bo lahko izvažalo obnovljive vere energije iz eno državo v drugo. Kako boste poskrbeli, da bomo to tudi uresničili in da o tem ne bomo zgolj govorili? Hvala lepa. Ah, bom začela tukaj na koncu. Investicije, investicije in še enkrat investicije. In, ah, Naredila bom največ, kar lahko, da bomo velik del paketa, ki ga Eh, je eh, naznanil predsednik juncker namenili za te prepotrebne investicije in drugič za projekte eh, energetske učinkovitosti. S projekti energetske učinkovitosti zmanjšujemo dvoje ali pa dosegamo dva cilja. Prvi je zmanjšujemo izpuste CO dva, dosegamo okoljske cilje oziroma cilje na področju klimatskih sprememb in drugič zmanjšujemo eh, našo uvozno eh, odvisnost. s tem bo evropa postala bolj energetsko eh, neodvisna. cilji tudi o teh smo danes že kar nekaj govorili cilji na področju uporabe obnovljivih virov so za nekatere države trenutno postavljen cilj o katerem se morajo še dogovoriti na evropskem svetu to je da naj bi do leta dva tisoč eh, trideset v tem energetskem miksu bilo najmanj sedemindvajset obnovljivih virov je za nekatere države hitreje dosegljiv za nekatere države je težje eh, dosegljiv in dejstvo je čeprav eh, se res danes že ponavljam je dejstvo da so države skladno s pogodbo našo skupno pogodbo same odgovorne eh, za sestavo tega energetskega eh, eh, miksa in mimo pogodbe težko postavljamo pravila če pa se vsi zavedamo in smo se vsi zavezali k istemu cilju

energetska odvisnost Evrope od Rusije znaša 60 odstotkov in bi lahko narasla do 80 odstotkov do leta 2035. To odvisnost moramo zmanjšati. In to je tesno povezano tudi z vašim delom, gospa eh, kandidatka za komisarko. Iberski polotok bi lahko pri tem igral pomembno vlogo sedem eh, terminalov imamo, dvanajst terminalov za zemljski plin in bi lahko nadomestil velik delež uvoza iz Rusije. Ampak povezava med Iberskim polotokom in Francijo ne znaša več kot 1,6 odstotka. Leta 2002 je na eh, barcelonskem srečanju eh, bil določen cilj deset odstotkov. Gre torej, da bi nadomestili ruske vere z veri iz Južne Evrope, predvsem iz Portugalske in Španije. Kaj menite o tem? Najlepša hvala, eh, spoštovani poslanec, za vprašanje in eh, spet se bom morala vrniti k infrastrukturi, ki je pravzaprav največja ovira da naš notranji trg ne deluje tako kot bi eh, bilo potrebno. vseskozi poudarjam da moramo povezati države moramo povezati regije in moramo povezati tudi posamezne dele eh, znotraj eh, držav zato da bo mogoč pretok energije. v celoti se strinjam z vami v celoti se strinjam s tem eh, kar ste eh, povedali in lahko samo še enkrat zagotovim da bom naredila vse kar je v moji moči da bomo to prepotrebno infrastrukturo zgradili eh, čim prej. Kot sem že rekla, stvari za nazaj sama ne morem spreminjati. Mislim, da je kar nekaj zamujenih let ko bi se stvari že lahko odvijale za nami ampak od danes naprej je treba delati eh, eh, s polno paro eh, potrebno zagotoviti in mislim da je tudi predsednik juncker že jasno povedal da bo velik del velik del tega paketa ki ga je omenil namenjen prav energetski infrastrukturi in samo povezan notranji trg bo omogočil dobro delovanje energetske odporne energetske uh, unije. Grazie, adesso... Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Grote, gospa Bratušek. Kot morebitna podpredsednica komisije niste niti enkrat govorili o trgovanju z emisijami v treh urah zaslišanja. Nameravate vlagati v prihodnost. Kakšna je za vas sprejemljiva cena CO2 emisij? Ali boste podprli rezervo za stabilnost trga in koliko kuponov uh, mora biti uh, izuzetih iz emisije za trgovanje z emisijami, govorimo o kuponih eh, CO2 seveda. Najlepša hvala. Ja, mogoče je moja napaka, da tega nisem omenila, ampak pravzaprav uh, me tudi nihče ni vprašal. Lahko pa bi, se strinjam, sama povedala kaj o tem. Prepričana sem, da je ta finančni mehanizem pomemben za doseganje okoljskih ciljev, ki smo si jih zastavili. Uh, ceno, težko določamo mi, ceno mora in bo določil trg. Eh, je pa dejstvo da je kriza mm, bom rekla pustila posledice eh, tudi na tem področju in da eh, je cena danes nižja kot smo pričakovali in sama podpiram te uvedbo teh tako imenovanih tržnih rezerv kot veste je predlog da se bi te tržne rezerve uvedle z letom dva tisoč eh, enaindvajset nekatere države predlagajo tudi eh, nekoliko prej leto bo verjetno še stvar eh, diskusije vsekakor pa mislim da je to pravi mehanizem da bo ta model tržni Eh, dobro deloval eh, še naprej. jaz sem prepričana da eh, dosegamo s tem mehanizmom mm, okoljske cilje in to je zelo zelo pomembno. tako da ja podpiram uvedbo tega tako imenovanega mehanizma za stabilnost trga. Najlepša hvala. In še zadnje vprašanje, zastavil ga bo gospod Lize. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa kandidatka za podpredsednico, še enkrat bi vam rad dal priložnost, da odgovorite na nekaj konkretnih vprašanj. Prosim za konkretne odgovore. Nimate le dve minuti. Imeli boste še zaključno izjavo, kjer se lahko vrnete na naša vprašanja. Prvič, vaš partner v novi komisiji, gospod Kanjete, je v sredo tukaj sprejel eh, nekaj zelo resnih zavez. Dejal je, da želimo zavezojoč cilj energetske učinkovitosti in sicer 30 odstotkov, govoril je o trgovanju z emisijami in dejal je, eh, da je pripravljen eh, ta mehanizem sprejeti hitreje, če Evropski parlament to želi in konkretno se je izrazil tudi o ciljih po letu 2030 ali boste podprli gospoda Kanjeta pri eh, teh zavezah ali, eh, pa ga, ali pa mu boste preprečili uresničitev teh ciljev. Ta pesem, o kateri smo uh, govorili, to je pesem, ki je protievropsko usmerjena in kot naj, si najbrž lahko predstavljate, je nastal določen nemir. najlepša hvala bom to eh, pesem mislim da sem eh, dovolj razložila ampak še enkrat v sloveniji je to pesem eh, ant ki pomeni je antifašistična pesem in pelo se je tudi takrat ko se je slovenija borila proti prejšnjemu sistemu. Tako da resnično nimam nobenega eh, problema eh, s tem. Eh, kar se tiče zavez, jaz te zaveze natančno poznam, zato sem danes večkrat omenila, da imamo v tem trenutku na mizi predlog najmanj 27 odstotkov pri obnovljivih verjih, 30 odstotkov odstotkov pri energetski učinkovitosti in tudi sama podpiram te eh, stvari. Eh, tako da tukaj nisva z eh, mojim kolegom pravzaprav v nobenem na vzkrižju in tako kot sem že prej povedala, bolj kot to, kdo od naju se bo udeleževal določenih dogodkov ali pa pogajanj na, na mednarodnem parketu, se mi zdi to, da bova oba govorila isti jezik in oba zagovarjala iste uh, cilje. In tukaj lahko temu uh, samo uh, pritrdim. Naš skupen cilj za leto 2050, pa verjamem, da se bomo k temu zavezali tudi z drugimi našimi partnericami to pa je zmanjšati izpuste za osemdeset eh, tako da verjamem da bomo na ta eh, da bomo k tem ciljem eh, našli dogovor in zaveze tudi z drugimi našimi partnerji in to bolj zavezujoče cilje bi morali dogovoriti in verjamem da jih bomo. Grazie. Najlepša hvala. Dovolite mi, da se najprej uradno zahvalim vsem kolegom za zastavljena vprašanja. Zahvaljujem se tudi kandidatki za komisarko za njene odgovore. Seveda je jasno, da so vsi kolegi pričakovali več podrobnosti. Zato vabim komisarko, da v svoji zaključni izjavi v naslednjih petih minutah poda več podrobnih izjav, ki jih morda ni mogla podati v omejenem času za odgovore. Besedo ima komisarka. Uh, najlepša hvala. Uh, najprej seveda zahvala za vprašanja in možnost uh, podati odgovore tudi s tega mesta hvala gospodu junckerju za dano možnost da sem danes sploh z vami in eh, dovolite mi na koncu še enkrat nekaj besed o viziji energetske unije in mogoče tudi o konkretnih uh, podatkih. Uh, dejstvo je, da nas je situacija, v kateri smo se znašli, prisilila, da reagiramo. Uh, in da po krizi leta dva tisoč devet nismo naredili dovolj da bi bila naša varnost oskrbe večja. oblikovati moramo odporno energetsko unijo s podnebno politiko usmerjeno v prihodnost. cilji na tem eh, segmentu se pravi eh, usmerjena eh, eh, podnebna politika usmerjena v prihodnost so jasni naša prva naloga je doseči cilje na, za leto eh, do leta dva tisoč dvajset to pomeni za dvajset odstotkov zmanjšati izpuste toplogrednih plinov na dvajset odstotkov povečati delež obnovljivih virov za dvajset odstotkov zmanjšati porabo energije. Cilji, ki smo, ki, verjamem da si jih bomo skupaj zadali za leto dva tisoč trideset pomenijo za trideset odstotkov zmanjšati porabo energije in tukaj imamo veliko možnosti projekti ki zmanjšujejo porabo energije na drugi strani povečujejo število delovnih mest krepijo tako imenovano zeleno gospodarsko rast drugi cilj za sedemindvajset odstotkov povečati delež obnovljivih virov najmanj za sedemindvajset odstotkov povečati delež eh, obnovljivih virov in cilj ki sem ga povedala že prej do leta dva tisoč petdeset in verjamem da bomo tukaj eh, kot eh, zavezujoče partnerje dobili tudi druge največje države je za osemdeset odstotkov zmanjšati izpuste. In eh, glavni elementi energetske unije, ki so se tudi danes skozi ta naš eh, pogovor izkazali, eh, prvič boljše delovanje notranjega trga. Zato potrebujemo boljšo in bolj povezano Eh, infrastrukturo. Boljši notranji trg nam bo omogočil večno, večjo uh, konkurenčnost, kar se mi zdi uh, zelo pomembno tako zaradi industrije kot zaradi naših uh, uh, ljudi. Prehod na nizkooglično gospodarstvo bomo dosegli tako s povečanjem deleža obnovljivih verov, Eh, v našem energetskem miksu kot s projekti energetske eh, učinkovitosti in pravzaprav z obema tema dvema eh, stebroma ali pa našima nalogama bomo zmanjšali tudi odvisnost od uvoza. in nenazadnje pa daleč od tega da najmanj pomembno je krepitev našega skupnega nastopa pri uh, mednarodnih uh, partnerjih veliko večjo težo in uh, veliko večjo moč bomo imeli in pokazali, če bomo znali stopiti skupaj in če bomo znali zagovarjati enotno uh, stališče. Uh, pravzaprav bo pa moja urgentna Eh, naloga takoj, če mi boste seveda dali to možnost, da skupaj s sodelavci pripravimo plan, emergency plan eh, za a, eh, prihodnost oziroma ja, za dogodke, če se zgodi, da bi v Evropi primankovalo plina. In, a, Jaz mislim, da sodelavci to že pripravljajo, tako da bo ta eh, dokument lahko pred vami eh, zelo, zelo hitro. Eh, jaz sem prepričana, da imamo vizijo, imamo cilje in imamo tudi pot, kako priti do tega. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Alenka Bratušek, kandidatka za podpredsednico in komisarko za energetsko unijo, hvala lepa za vašo zaključno izjavo. Hvala lepa vsem kolegom odborov ITRE in ENVI. Hvala lepa tudi vsem predstavnikom javnega mnenja v tej dvorani. Hvala tudi vsem, ki ste naše javno zaslišanje spremljali na spletu naj eh, podam še nekaj informacij. Za odbor ITRE sestali se bomo danes zvečer ob osmih. To bo seja koordinatorjev. In jutri se bomo sestali vsi člani odbora ITRE, namreč potekalo bo zaslišanje gospoda Katajnena ob desetih zjutraj. Najlepša hvala. La. Še Oprostite, samo še nekaj moram dodati za kolege odbora Envi. Našo sejo koordinatorjev za oceno zaslišanja bomo imeli od 19.30 do 21. ure. Potem pa bomo imeli skupno sejo koordinatorjev odborov ITRE in INVE ob 21. uri in ta seja bo potekala do 22. ure. Najlepša hvala.